colleagues, good afternoon. Kolegi, dober dan, pozdravljeni. Kot predsednik eh, odbora IMKO bi rad eh, pozdravil eh, gospoda Tirija Bretona, ki je kandidat za komisarja. Prav tako pozdravljam tudi gospoda Krasnodemskega, ki je podpredsednik odbora ITRE in ki bo predsedoval temu zaslišanju. Prav tako pozdravljam tudi poslance odborov Inko in Itre. Vas lahko prosim, da se posedete. Tako da bomo lahko začeli s to sejo. Hvala. Prav tako pozdravljam tudi zastopnike odbora Juri in Kult. Mislim, da sta oba predsednika tu. Hvala, da ste se nam pridružila. Ta odbora sta pridružena temu zaslišanju. Prav tako smo povabili tudi odbor Tran in pododbor Sidi. Rad bi začel s tem, da vas spomnim na naslednje. Namen tega zaslišanja je, da člani obeh odborov odgovorijo na dve vprašanji, dobijo odgovor na dve vprašanji, ali je kandidat kvalificiran za eh, člana od kolegija komisarjev in ali je zmožen opravljati naloge, ki pripadajo temu položaju. Veste, da, odbor, da je odbor IMKO odgovoren za funkcioniranje skupnega notranjega trga vključno z identifikacijo in uh, odpravo eventualnih uh, ovir za implementacijo notranjega trga, vključno z digitalnim notranjim trgom, prav tako pa je naloga tudi, da brani interese potrošnika in uh, zagotavlja zakonodajo za varovanje potrošnikov in zadelovanje notranjega trga. Veste, da se veselimo tega zaslišanja želimo spoznati pristop gospoda Bretona eh, k temu rezorju in tudi kako se komisija namerava lotiti izzivo na tem področju in kakšne ukrepe namerava predlagati v tem mandatu. Skupni trg za eh, blago in storitve je eh, glavni motor Evropske unije in njenega gospodarstva in ključno je, ključen je tudi za eh, podjetja, za državljane in za projekt Evropske unije. Spomnimo se uspeha skupnega trga. Vemo, da je treba pravila uporabljati povsod po uniji in zato je implementacija teh pravil ključna za uporabo vsega potencijala enotnega trga še naprej moramo notranji trg krepiti in poglabljati tudi z odpravljanjem vseh potencialnih ovir na področju blaga in storitev in eh, z odpravljanjem vseh eh, razdrobljenosti in pa tudi eh, te umetne meje med digitalnimi in tradicionalnimi trgi. Digitalni trg trg oziroma digitalni, eh, digitalno trgovanje je ključnega pomena sedaj v notranjem trgu. Eh, storitve v vsej razsežnosti, so ključnega pomena za uh, razvoj, za rast uh, evropskega gospodarstva in za dobrobit eh, državljanov in potrošnikov, pa tudi za prihodne politične ukrepe. Zato je še zlasti pomembno, da se sedanja zakonodaja uveljavlja. Prav tako mora biti zakonodaja tudi primerna za digitalni čas, zato moramo uh, narediti Eh, izkoristiti digitalni eh, prehod, eh, zagotoviti zaupanje potrošnikov in enake možnosti za vse podjetnike. Upam, da bo kandidat za komisarja razumel našo zaskrbljenost glede prihodnosti skupnega trga, glede potrebe potem, da se ga še okrepi, zagotovi njegovo delovanje, zato da se zagotovi najboljše pogoje za potrošnike in za uh, podjetnike. Sedaj pa dajem besedo gospodu Krasnodemskemu za intre. Hvala. Pozdravljam vse poslance, člane vseh odborov. Zlasti pa pozdravljam gospoda Tirija Bretona, kandidata za komisarja. Kot veste, eh, je, se to zaslišanje tudi prenaša v živo na eh, naši spletni strani in zato pozdravljam tudi vse, ki nas poslušate. Naj povem, da je odbor ITRE odgovoren za industrijsko politiko, eh, jedrsko tehnologijo, vesolsko, vesolje, informacijsko um, tehnologijo in z njo povezane eh, storitve. In zato je to zaslišanje zelo pomembno za ITRE, če tudi eh, portfolje notranji trg vključuje tudi digitalno gospodarstvo, industrijo, vesolje in pa MSP. Vse to je ključno za Evropsko unijo. Sedaj pa prosim, da mi dovolite, da pojasnim, kako bo potekalo zaslišanje. Parlament bo ocenil eh, kandidata za komisarja na osnovi eh, njegovih eh, kompetenc, zmožnosti biti eh, komisar in pa osebnih lasnosti in pa tudi eh, strokovnega znanja eh, glede na resor in pa komunikacijske veščine. Gospod Breton je že odgovoril v pisni obliki na pisna vprašanja in odgovore na ta vprašanja ste že prijeli v vseh jezikih. Odbor za pravne zadeve ni uh, vložil nobenega ugovora za to zaslišanje in razpravo bomo oblikovali kot sledi. Gospod Breton bo najprej spregovoril 15 minut, ne več. Na to bo imel tudi na koncu zaslišanja 5 minut za sklepne besede. Po uvodu bomo imeli 25 vprašanj poslancev in uh, razprava potekala tako. Vsak, eh, za vsako vprašanje bomo imeli pet minut, eno minuto za vprašanje, dve minuti za odgovor gospoda Bretona, eh, eno minuto za dopolnilno vprašanje in na to odgovor ena minuta. In eh, dopolnilno vprašanje mora biti povezano z prvotnim vprašanjem in postaviti ga mora ista oseba. Prvo, prvi krok vprašanj bojo postavili uh, zastopniki političnih skupin, na to bomo imeli uh, eh, 18 vprašanj uh, po distribucijskem ključu, uh, po um, političnih skupinah, pa tudi um, poslanci, uh, ki niso v političnih skupinah, bodo lahko spregovorili. Tolmačenje je predvideno v vse jezike, ampak prosim, da ne govorite prehitro zaradi tolmačenja. Sedaj pa dajem besedo gospodu kandidatu. Ne več kot 15 minut. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik. Spoštovani. Eh, poslanci. Eh, zelo sem počašen, da sem lahko tu eh, pred tem odborom, pred tema odboroma. Močno cenim delo Evropskega parlamenta in ta uspeh Evropskega parlamenta, zato ste zaslužni vsi, vse, vsi, ki delate tu vsak dan v dobro evropskih državljanov. Najprej pa bi se rad predstavil, zato ker vem, da ste vi tisti, ki mi boste dali legitimnost, da bom lahko deloval kot komisar. Najkar začnem z tistim, kar se mi zdi izjemno pomembno. V veliko veselje mi je, da sem eh, dedek dvema vnukoma, Luisu in Avi. Moja vnuka sta Nemca in živita v Berlinu. Včasih eh, so mi dejali, da sem imel že veliko življenj. Tako kot vsi, imam seveda tudi jaz samo eno življenje. In danes želim povedati samo naslednje. Povedati želim, kaj je moj eh, glavni vodilni princip. To je uh, strast. Science et les technologies tout d'abord. Qui a toujours nourri ma réflexion pour anticiper strast za znanost in tehnologijo najprej. Kako nameravate spremeniti uh, naš socialni prostor, naš, uh, naše okolje? Uh, na to strast uh, za mladino, strast do tega, da se znanja prenese, da se komunicira, na to strast za gospodarstvo, za podjetništvo eh, in strast za vse, kar je eh, javno delo, za služenje, eh, za prispevek v to skupno dobro. In na to strast za našo Evropo, našo zgodovino, vrednote in njeno raznolikost sam sem, sam vključujem vse te strasti in e, danes, e, če me boste sprejeli, potem upam, da bom lahko vso svojo energijo uložil e, v to, v službi vizije in ambicije za našo celino. In Te spremembe uh, so bile opisane, gospa von der Leyen je to zelo dobro uh, opisala, tu gre za podnebne izzive, za. Um, Eh, eh, digitalno, digitalni razvoj, pa tudi za eh, vse geopolitične napetosti, ki obstajajo. In zato je ta situacija izjemna za naše evropske sodržavljane, zato ker eh, se vsi te izzivi pojavljajo eh, naenkrat. Gospe in gospodje, poslanci in poslanke, govoril sem o vseh mojih stresteh, o mojem eh, angažiranju za Evropo in kot velja za vsakega od vas, sem bil vedno zelo prepričan evropejec in to v, vsaki, ob vsaki etapi mojega življenja in dela od začetka, ko sem bil bil eh, podjetnik eh, do eh, konca, ko sem vodil velika podjetja, pa tudi ministrstvo. In mandat, eh, ki upam, da mi ga boste zaupali, eh, je del te eh, moje angažiranosti. Bom zelo neposreden. Treba je pripraviti rast za prihodnost in zato moramo investirati že danes v kritične tehnologije za prihodnost. Sveda imam v mislih 5G, pa tudi 6G, umetno inteligenco, oblak in na to post oblak, na to edge computing, blockchain in tako dalje za tiste, ki me poznate, to vključuje tudi eh, kvantno eh, tehnologijo. Vse te tehnologije bomo morali obvladati in zato tako bomo lahko eh, postali velika svetovna industrijska sila. Cilj tega resorja, njegov namen je ta, da se zavemo, kako pomembna je rast prihodnosti. Zlasti v tej razsežnosti, eh, ki eh, se nanaša na eh, digitalne podatke, kajti ta vključuje tudi vse ostale razsežnosti in izzivi, ki se nanašajo na prost pretok podatkov, na industrijo 4.0, na vse storitve, na vse industrijske in kulturne vsebine. Prav tako se to nanaša tudi na uh, industrijo, na um, vesolje in na Eh, obrambo. In za nas je izziv danes ta, da vse to uredimo, da organiziramo eh, vse te dejavnosti eh, družbeno, tehnološko, industrijsko, kulturno in da omogočamo tako prosto dostop, kot tudi pravično razdelitev. In to smo že naredili v prihodnih, v prihodnih obdobjih za vse te uh, tri prostore, se pravi za kopenski, za uh, pomorski in za zračni prostor. Temu je treba sedaj dodati še četrti uh, prostor, uh, ki se mu reče informacijski prostor. In zato prav tako poznamo tako imenovan level playing field, uh, kot to velja tudi za druge uh, tri prostore. Uh, In tu uh, je eh, treba narediti troje. Treba je zaščititi, treba je preobraziti in treba je imeti vizijo. Najprej treba zaščititi. Zakaj? Zato, ker uh, notranji trg in vsa pravila, ki ga urejajo, omogočajo uh, dostop do milijonov različnih proizvodov in to se mora odvijati varno za naše državljane. Uh, in eh, moramo eh, zagotoviti eh, evropskim državljanom dostop do teh storitev in to v vseh državah članicah. In zato moramo zagotoviti, da se vsa ta pravila notranjega trga uporabljajo v vseh državah članicah in ustraja pri tem vseh državah članicah. In pri tem moramo biti zelo strogi tudi glede. Um, zaščite eh, delavcev in njihovih delovnih pogojev. Prav tako bom eh, poskrbel tudi za to, da, eh, nas, da, da bomo zaščiteni pred zunanjo konkurenco. Naša naloga tu bo, da zaščitimo tudi MSP-je, eh, zagonska podjetja in da predvidimo tudi različne druge oblike eh, zaposlenosti s tem, da eh, zagotovimo pravično konkurenco in pa um, temelj socialnih pravic. Na to je treba preobraziti. Zakaj? Zato, ker je treba te politike, industrijske politike, ki bodo ambiciozno, ambiciozne, spremljati tudi z vredno, vrednotami, vrednotami, ki morajo biti bolj fleksibilne in bolj konkurenčne. In pri tem je treba vse čas imeti pred očmi tudi našo socialno odgovornost. In zato moramo skupaj zagotoviti, da bodo vse te spremembe koristile vsem posod po Evropi. In pri tej nalogi spremljanja je moja prioriteta jasna. Nihče ne sme ostati ob strani. Zato je treba eh, zelo masivno eh, investirati v človeški kapital eh, in tu bom zlasti delal z kolegoma Dombrovskisom in pa gospodom Šmitom. Eh, to bo zame eh, pomembno na vseh nivojih, kajti vse te digitalne tranzicije in pa tudi eh, ekološke, ekološki prehodi, s katerimi se soočajo naše industrije in naše storitve, vodijo v velike preobrazbe za številne sodržavljane. In razumem, da se ljudje bojijo teh tehnologij in njegovega socialnega učinka. In zato je zame ta tretji. Eh, izziv, eh, ki mu bomo rekel eh, socialni izziv, prav tako pomemben kot prva dva, se pravi ekološki in digitalni. Eh, na to je treba podpreti novo strategijo za rast za Evropo. Notranji trg mora eh, zagotoviti eh, dobre pogoje za vsa podjetja, za vsa ne glede na njihovo velikost. In to moramo zagotoviti, da se nova konkurenčna pravila skladajo z modernim gospodarstvom in da prispevajo tudi k močni evropski industriji v Evropi in drugot, kot je to povedala že gospa von der Leyen. Eh, znotraj eh, kolegija bom eh, skupaj z gospo Vestager tudi delal na tem, da se ehm, vzpostavi evropska industrijska politika, ki vključuje te izzive. In zlasti bom strok glede tega, brez kakršnih koli tabujev, naša Eh, torej, tako digitalni razvoj eh, kot eh, razmerje svetovnih sil mora tudi prispevati k oceni naših evropskih politik. Ne smemo pozabiti, kaj je naš cilj. Naš cilj je, da se vzpostavi strategije in in to na vseh eh, ravneh, eh, ne glede na to, ali gre za industrijo ali storitve in eh, storitve tudi na področju kulture in turizma in tako dalje, se morajo prilagoditi. Treba se je prilagoditi in treba je ehm, tudi predvideti, kako se bodo stvari razvile. Torej, kot rečeno, eh, treba je eh, zaščititi, treba je preobraziti in treba je imeti vizijo. To je eh, moja tretja razsežnost, notranji trg, ki naj bo dosleden, kjer naj bodo odpravljene vse notranje ovire, je temelj, ki Evropi omogoči, da okrepi svojo tehnološko, industrijsko in kulturno suverenost in eh, tu eh, moramo videti, da ne glede na to, na kateri eh, ravni delujemo, moramo zagotoviti to suverenost. Evropa ne more delovati brez Eh, usklajenosti eh, na tem eh, področju. In zato bom zelo pozorno to spremljal skupaj z gospo Verhajen, pa tudi z gospo Gabriel. Zame je tudi kulturna razsežnost naše celine ključnega pomena, prav tako pomembna kot gospodarstvo. Zato je treba zagotoviti tudi našo tehnološko eh, suverenost in tu sem prepričan, eh, da je treba eh, odpraviti vse obstoječe ovire. In, um, na tem področju vemo, da imamo celo vrsto eh, eh, tehnologij za prihodnost, eh, od avtonomnih vozil do električnih baterij in tako dalje. To vključuje tudi spoštovanje pravil notranjega trga, ki jih je treba dopolniti z dejanskimi potrebami naših podjetij. To bo tudi namen Digital Service Act. In to pomeni tudi, da moramo biti um, ambiciozni na področju uh, obramne industrije, na področju uh, vesolja. Uh, in uh, Evropa mora imeti uh, avtonomen dostop uh, do vesolja, pa tudi še naprej uh, investirati v sisteme, kot so Kopernikus in Galileo. In uh, delal bom na tem z Marijo Gabriel. Uh, delal bom tudi uh, na pospešitvi razvoja Evrope. Evrop Evropskega inovacijskega eh, sveta, neke vrste Evropske darpe. Eh, prav tako se je treba eh, tudi angažirati na področju sodelovanja mm, pri obrambi. In na to eh, kibernetska varnost, eh, to je nova razsežnost, eh, ki mora zagotoviti, da bo naš informacijski prostor ostal enoten in že dolgo časa si zato prizadevam, da bomo to dosegli. In ta Glede tega velja tudi, da se je treba da je treba imeti vizijo, ki jo je predstavila gospe von der Leyen uh, na področju um, podnebnih sprememb eh, eh, in zato se bom eh, v novih funkcijah, če me boste sprejeli, tudi skupaj z vsemi ostalimi komisarji prizadeval za zelo ambiciozen Green Deal, zato da bo Evropa prvi kontinent, ki bo oglično neutralen leta 2050. Lahko računate name, z vami bom delal zelo tesno in vedno boste lahko računali name, da vas bom bom uh, vključil na vseh ravneh eh, v uh, svoje delo. Eh, prav tako pa tudi vse ostale eh, deležnike, nevladne organizacije, um, združenja potrošnikov in tako dalje. Eh, gospe in gospodje, ko smo v enem življenju živeli več življenj in ko se lahko pred vami predstavimo tu, to pomeni, da je vprašanje konflikta interesov in etičnih vprašanj zelo ključno vprašanje. In tu bom zelo neposreden. Tu bom radikalen, vedno sem bil radikalen. In pred vami sem danes tu in nimam več nobenega interesa v nobenem uh, podjetju. To pomeni, da uh, sem um, prodal vse svoje delnice in da sem odstopil od vseh mandatov. In vem, da se nekateri sprašujete glede uh, mojih odgovornosti, ki sem jih imel v preteklosti v. Um, Eh, podjetjih in da bo to kakorkoli poseglo mojo nepristranskost. Najma povem, da eh, je glede tega, glede tega nobenega dvoma ni, da bom eh, spoštoval člene 2.6 in 4 um, kodeksa komisarjev in te nameravam v celoti spoštovani. Uh, Eh, in glede vsakih eh, finančnih eh, vprašanj, ki so povezana z podjetjem, ki sem ga sedaj zapustil, bom to takoj rešil neposredno z predsednico. In to sem enkrat že naredil, ko sem postal minister v Franciji, prišel pa sem iz privatnega sektorja. Samo eno bom imel pred očmi, evropski skupni interes. Thank you. Thank you. Thank you. Najlepša hvala. Hvala za ta uvodni nagovor. Sedaj pa dobijo besedo predstavniki političnih skupin v prvem krogu. Najprej za ELS, kot po gospod Belami, izvolite. Monsieur le, monsieur le commissaire... Gospod kandidat, no, naloga, ki vam, je, ki vam bo zadana, je ključnega pomena. Evropska unija se še ni dobro zavedla razsežnosti globalizacije. Sprejeli smo zakonodajo, s čimer smo včasih ošibili naše industrije na mesto, da bi jo podprli. Določeni sektori so v tekmi s konkurenti, ki se ne rabijo držati evropskih pravil in imajo veliko podporo svojih držav. S tem smo izgubili veliko industrijskih bitk, delovnih, delovnih mest in znanja in moramo nehati biti naivni. Evropa mora eh, se spopasti z globalizacijo. To je geopolitično in ekološko nujno. Kako se vi na to pripravljate? Katere bi bile vaše prednostne naloge za to, da bi dali več zraka našim podjetjem, zlasti MSPM? Ali menite, da bi morali uh, investirati v ključne industrije, zlasti tam, kjer prihaja do največjih neravnovesij. Merci, merci, Hvala, gospod poslanec, za to vprašanje. To je v srčiki. Eh, politike mojega eh, področja, seveda ne smemo biti naivni. In sedaj se bo vsem odločilo. Delal bom na treh prednostnih vlogah. Prvič, modernizacija skupnega trga. Tu moramo še veliko storiti. Potrebujemo kritično maso. Moramo eh, podreti meje. In kaj je tu odločilnega pri tem portfelju? Vsi sektori našega gospodarstva, storitve, industrija, industrija je v 98 odstotkih MSP, so MSP, potem je tu kulturna industrija, turizem. Digitalno je vsem tem, torej sam bi rad tu povsod uh, sodeloval za to, da bi pomagal industriji, da se transformira. Potrebno bo tudi velike družbe, ki se lahko borijo proti našim konkurentom, ki, ki pogosto se ne držijo enakih prilik kot mi, kot ste sami spomnili. In prav tako je pomembna strategija podružnic. Poleg ključnih tehnologij moramo znova vlagati v ključne tehnologije to se da zadeva eh, tudi umetno inteligenco, industrijsko intelektualno lastnino, pa tudi kibernetsko varnost, kajti na teh področjih eh, bo kibernetska varnost ključnega pomena in ključni ziv. Ta eh, sektor je tisti, ki mora se spopasti s temi izzivi, ki ste jih predstavili. Mm, na vprašanje. Hvala za vaš odgovor. Bi se navezal to, kar ste dali. Med sektori, ki ste jih navedli, so nekateri še posebej pomembni, kaj ti so tisti, ki pogojujejo naše, našo prihodnost, ne le ekonomsko gledano, temveč tudi, ko gre za politično neodvisnost, ko gre recimo za varnost, ko gre za obramno industrijo. Dobro, poznate Evropski obramni sklad in eh, parlament je bil za to, da bi imeli kolektivna vlaganja v to. Kakšno je vaše stališče glede tega? Ali menite, da bi lahko Unija lahko imela strateško neodvisnost, ko gre za industrijo in ko gre za digitalni sektor? To je tudi povezano s kibernetsko varnostjo. Kaj boste storili za to, da bi uh, nadomestili zaostanek, ki ga tu doživljamo? Kaj bi morali storiti za to, da bi zavarovali podatke obsodržljanov in podjetij? Vemo, da. Eh, da ne gre tu zgolj za našo gospodarstvo, temveč za prihodnost naši demokraciji. To je zelo široko dopolnilno vprašanje, imam le na minuto, tako da sem osredotočil le na nekaj in naj obem, da nismo izgubili bitke. Veliko tehnologije, kjer eh, mi imamo vodilno vlogo in vse, kar zadeva zeleno tehnologijo, je nekaj, kjer je Evropa že na prvem mestu, na svetovni ravni. Glede tega sem pripričan. No, seveda, pa moramo biti pozorni. Odvisni smo od ločnih tehnologij, vendar eh, pravkar ste govorili o Evropskem obramnem skledu, skladu in naj povem, da je Evropski parlament tu upravi pomembno delo in eh, tudi poročevalec, zato je upravi pomembno delo. S tem imamo uh, uh, možnost za razvoj dvojnih tehnologij in to je zelo pomembno za prihodnost. O tem bom gotovo še lahko kaj povedal. Si pa kud, the next speaker. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Nika v imenu SND. Bonjour, doble komisar Besemnat Breton. A za razpust v skrisko bo več asigura? Gospod kandidat, v vaših pisnih odgovorih ste dejali, da želite zagotoviti, da bo Evropska unija podpirala našo industrijsko osnovo za prehod v zeleno tehnologijo in da bomo imeli jamstva za državljane in regije, ki jih zadeva ta transformacija v zeleno tehnologijo. Glede na težave, s katerimi se soočamo v eh, regijah, ki jih to najbolj prizadeva in to imam zlasti v mislih, najbolj energetsko potratnih eh, industrij, kateri bodo ukrepi za to, da boste zmanjšali tveganje selitve naše industrije zune Evropske unije? Kako se boste upletli v ta prehod, tako da bo ta prehod pravičen in ki bo zagotavljal konkurenčnost evropske industrije in s čimer bomo zavarovali način življenja in prihodnost evropskih delavcev. Merci, uh, merci. Hvala, gospod Nika, za vaše vprašanje, ki je ključnega pomena. Pravkar sem govoril o tranziciji, o prehodu, o industrijski tranziciji. Obstajajo regije v Evropi, ki so bolj ranljive kot druge, kot za to tranzicijo zlasti ko gre za in, težko industrijo. Spomnimo se recimo italijanskega primera na tem področju. No. Do, imamo sektorje, kraje, ki, kjer torej prihaja do težav in zato imamo tudi sklad za tranzicijo. To je pravzaprav orodje, specifično orodje, ki nam omogoča in specifično pomoč tem državam in regijam. In, in to je tema, ki se mi zdi zelo pomembna, kajti, kot sem dejal, ne smemo nikogar pustiti ob strani. In tudi sami ste dejali, če bi zaradi zavezujočih pravil, kar je sicer nekaj dobrega, nekat, imajo nekatere industrije željo poselitvi na drug konc sveta kjer imajo drugačne predpise, je potem bi to, potem to bil pravzaprav neuspeh. Imamo finančne sredstva, o tem smo se že pogovarjali, ker je to pomembna tema. In seveda vas bom podprl pri tem, da moramo podpreti te regije. Vemo, katere regije so to in morajo torej dobiti sredstva iz tega sklada za prilagoditev. Uh, Volilno vprašanje. Eh, eh, Gospod kandidat, poleg te pravičnosti pri tranziciji se naša skupina borila tudi za mehanizem za oglično prilagoditev. Kajti evropska industrija se sooča s svetovno konkurenco, sooča se s konkurenco z industrijami iz držav članic, kjer ni nobenih ukrepov za zmanjševanje onesnaženja ali pa to ni prednostna loga. In zato je naša industrija v slabšem položaju. Gospod kandidat za komisarja, kdaj in kako boste sprejeli ukrepe za to, da bomo imeli te ukrepe za prilagoditev na oglično prilagoditev? To je zelo pomembno vprašanje. In sem za takšno prilagoditev, kajti sami ste povedali, ne le, da to varuje okolje, za celotni kontinent in za nekaj dobrega. In Evropski parlament se veliko ukvarja s tem vprašanjem, veliko dela na tem, vendar imate prav, danes potrebujem, to sem že prej uvodoma dejal, moramo se boriti kajti konkurenca ni poštena in to, kar pravite, je res. Vse te primere imamo pred sabo in to ni poštena konkurenca. Države zunaj Evropske unije imajo drugačna pravila, uh, drugačno tistih, ki si jih mi želimo zase in za naše potrošnike. In eno orodje bi bil ta davek na na oglik in to je morda nekaj, kar bi res morali uvesti. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu Renew, gospa Haranzova, izvolite. Najlepša hvala. Gospod Breton, dobrodošli v našem odboru. Pojasnili ste, kakšno je vaše ozadje in mislim, da je povsem jasno, da imate dovolj izkušenj in znanja, da dobro prevzamete ta portfelj. Zanima pa me, kako boste izkušili, izkoristili svoje izkušnje za to, da bi dopolnili notranji trg. Želimo slišati več zavez, da boste dopolnili enotni trg tako, da bo to pomagalo vsem državam članicam. Manjka namreč izvajanje svobode storitev po vsej Evropi. Naše gospodarstvo je vse bolj odvisno od storitev, vključno z digitalnimi storitvami, in zato me zanima, kako boste omogočili prosti pretok storitev v enotnem trgu. Ali obljubljate, da boste sedaj dopolnili in dokončali enotni trg tudi na področju storitev? Merci, uh, še... Hvala, draga Dita. Uh, Čerenzova, da, to je zelo pomembna tema. Nekaj sem že povedal glede tega vodoma. Trg storitev predstavlja 70 odstotkov evropskega BDP-ja, predstavlja ogromno delovnih mest in je res izjemnega pomena. Dan, danes je meja med storitvami in tradicionalnimi sektori eh, industrijo in kmetijstvom že nekoliko zabrisana. Storitve posod vidimo pravzaprav. Prav in sam bi bil absolutno proti temu, da bi nekakšne koli nove ovire. To je občutljiva tema, to je res. To smo že videli, pač prikrite ovire. Eh, določene države se ne držijo vedno pravil, vendar bom uh, podpiral vaše prizadevanje za to, da se vsi držijo pravil. No, vi sprašujete, če bi odprli direktivo, tega ne bi počel, bi pa se zauzemal za izvajanje te direktive. In ta direktiva mora spoštovati pravila in se izvajati. Potrebujemo enako pravna vse držav. In onkraj tega ste omenili tudi Eh, digitalne tehnologije, ki seveda vplivajo na situacijo in to je pravzaprav tudi vzvod, ki ga moramo uporabiti za to, da se prilagodimo in za to, da temu prilagodimo tudi direktivo o storitvah. Vendar parlament je že tu veliko storil in komisija tudi. In eh, tudi podpredsednik je zelo veliko eh, storil glede tega, ko gre za skupni trg in morali bomo to še okrepiti, da bomo šli še dlje zakon oziroma akt za digitalne stritve je zelo, je zelo pomemben, to je 80 držav članic podpisalo. Preveril bom, ali se res izvaja, kajti menim, da je zelo pomemben za izvajanje uh, pretočnosti znotraj Evropske unije, ko gre za storitve. Tako kot si to vi želite, pa tudi jaz. Najlepša hvala, gospa Haranzova. Imate dopolnilno vprašanje? Najlepša hvala. Pravkar ste omenili digitalne storitve. Pripravlja se zakonodaja, akt o digitalnih storitvah in vsi se strinjamo s tem, da to potrebujemo, če želimo preprečiti fragmentacijo trga digitalnih storitev. Pri direktivi o e-trgovanju imamo klauzulo o omejevanju in ta je pomembna pri razvoju digitalnih storitev. Kakršen koli predlog akta za digitalne storitve ne sme odpraviti tega temeljnega dela direktive o e-trgovini. Ali se strinjate s tem? Si, uh, Hvala. Ne, seveda ne bomo tega postali pod vprašaj. Smo pa videli določene pobude, ki so bile blokirane uh, v prejšnjem parlamentu. Vse se jih spomnite, govorimo o e-kartici, to, to sem vse spremljal, imam sedaj nek nov pogled na to. Bom si ogledal, zakaj je to bilo blokirano, če bi morda vseeno lahko dosegli napredek. Ne bom nič povedal glede možnih rezultatov, vendar bom vseeno zadevo preučil, da bom videl, zakaj je sploh šlo. In uh, upam, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanje. Merci beaucoup. Uh, next speaker. Najlepša hvala, sedaj pa je na vrsti gospa Tusom v imenu zelenih. Izvolite. Merci. Hvala. Dobr dan, gospod Beton. Če bi postali komisar, bi prevzeli portfelj, ki bi pokrival industrijsko tehnologijo, digitalno vesolje, notranj, notranji trg. Torej gre za res zelo velik portfelj. No, podjetje, ki ste ga vodili do pred kratkim, pa dela na vseh teh področjih. In tu vidimo določeno prekrivanje s temi sektori. Vaše imenovanje pomeni tveganje. In eh, ravno v času, ko potrebujemo jasnost, ko ste bili ministr za gospodarstvo, ste se odpovedali. Eh, dosjejem, ki bi lahko pomenili konflikt interesov, ali boste tako tudi ravnali in zanima me, ali boste zagovarjali javni interes ali partikularne gospodarske interese. In vaša odgovornost gre onkraj vprašanja digitalnega in tako naprej. In kakšno politiko boste vodili za to, da boste se postozvali na konflikte interesov in zato, da boste upoštevali izzive, s katerimi se sooča Evropa. Eh, Lepa. Vem, da je to uh, pomembno vprašanje. To sem že vodoma obravnaval in prav, da ste to vprašali, kajti dejansko je ta koncept v srčeki mojega delovanja. Vedno, ko sem začel voditi neko funkcijo, sem se stotno zauzel k tej funkciji. Nimam več nobene povezave z podjetjem, ki sem ga vodil. Nobene. Kakšen je moj namen? Evropska komisija je to v svojem poslovniku jasno zapisala v, v člen 2.6 in 2.4 tako, da ljudje kot sem jaz in kot tudi drugi, ki recimo pridejo iz nevladnih organizacij, ki pridejo iz MSP-jev, ki, ki lahko pridejo iz odvetniških pisarn, lahko pridejo enkrat na moje mesto. Vendar moramo biti zelo jasni pri upravljanju. In tu moramo biti eh, res odločni in strogo izvajati to načelo. Kako? Seveda, obstaja določeno prekrivanje med mojim delom, delom, ki sem ga upravljal v podjetjem in to je nekaj običajnega, vendar eh, seveda mora biti vse transparentno, tudi ko gre recimo za javna naročila, mora biti vse jasno, moja hiša bo odprta, vse, kar se dela, se zabeleži, vsi sestanki se zabeležijo in vi imate dostop do teh informacij če bi prišlo do neke eh, teme, kjer bi potrebovali eh, komisarja, bi predsednica in pristojna mm, generalna direkcija ugotovila, eh, katero točko je treba obravnavati, ki bi potrebovala stališče komisarja. Torej, to je jasno in natančno določeno. Dopolnilno vprašanje. Hvala za vaš odgovor. Vendar imam pomisleke, kaj ti vidite, to schemo prihaja do popolnega podvajanja med vašimi aktivnostmi. In če ne boste iz, sprejemali odločitev glede atosa, kako boste to storili? In potem glede industrijske politike, kako se boste borili proti podnebnim spremembam in kako boste varovali vere? Ali mi lahko konkretno to poveste, kako se boste deglutili? Hvala. Prvo vprašanje. Ne bom, ne bom odstopil od sektorja, seveda ne. Ko sem bil minister, se nisem uh, uh, oddelil od dela, temveč sem se v javnem interesu vse, uh, torej se vsem ukvarjal in tako bom tudi počel. Če torej pogodbe o subvencijah med Atosom in komisijo, to je bilo 6 milijonov evrov. Tu gre za nič cela, nič ena cela odstotko sredstv namenjenih podjetjem. Torej, seveda zelena politika je v srček mojega delovanja in veliko bomo investirali v tehnologije za tranzicijo in to je tema, kjer Evropa res lahko vodi in bi tudi morala. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Bele v imenu ID, izvolite. Merci, uh, merci, Hvala lepa. Gospod kandidat, ne dvomimo v to, da se zavedate, da vaše delo potekalo v zelo problematičnem okolju, soočamo se z nepošteno konkurenco in potem soočamo se s težavami glede eh, prostotrgovinskih sporazumov in tako naprej. Poleg tega je Evropa zgubila vizijo, demografija upada, imamo nekontrolirane migracije. Torej, Vaš portfelj bo velik, sicer je tu veliko dopolnjujočih se dejavnosti, vendar boste morali se ukvarjati tudi z Evropo, eh, ki se bo ukvarjala z varnostjo in tako naprej. Torej, morali boste se ukvarjati tudi z področji, ki še ne obstajajo in eh, s tistimi, kjer zelo zaostajamo, kot recimo za 5G in 6G. Torej, kako boste vi pravzaprav organizirali svoje delo, kako boste izbirali prednostne naloge, kako boste organizirali ključne vsi vašega delovanja pri vseh teh nalogah? Hvala, gospa poslanka in ne gospa komisarka, kot uh, sem se zmotil. Torej, seveda je to zelo pomembno torej, vidimo, kakšen je signal, ki ga dajemo svetu. Če lahko potrdite kot komisarja, potem lahko pošljemo signal, da Evropa razume, da če se želim lotiti izzivov, moramo imeti sredstva za to kako se jih lotiti glede vsega, kar spreminja verigo naših dejavnosti, naših industrij, našega življenja, torej digitalna transformacija, ekološka vizija. Te dve osi boste strukturirali tehnološki razvoj, znanstveni razvoj v prihodnjih 20 letih tu v Bruslju bomo se, se bomo odločili o tem, ali bi imeli eh, zakonodajo, ki nam bo omogočila, da se na to odzivamo. Torej, to je sporočilo, ki ga moramo poslati. Vem, da gre za obširen portfel. Gospa poslanka, Omenili ste, da sem bil ministr za gospodarstvo, za industrijo, za finance, za znanje, trgovino, za turizem v vladi, kar je še nekoliko širše. Ne želim primerjati zadev, želim zgolj reči, da je treba obladovati celotno organizacijo in pripravljen sem pač vložiti svojo energijo za to, da bi to tudi tako izvajal. Euh, Hvala. Torej, eh, predstavili ste eh, to, da se zavedate situacije na evropski sceni, pa se mi zdi, da se je pravzaprav vse eh, skupaj skupaj nekoliko zadonila, kajti moramo se zavedati, da ima, imamo veliko vidiko in sicer imate veliko strokovnih znanj in to vidimo iz vsakega vašega odgovora, vendar pa menimo, da je treba vendarle nekoliko več eh, eh, pravzaprav napovedovati, če ne bomo pravzaprav znova zaostajali. In prosim, a mi lahko poveste, zakaj bi nas naša skupina ne zavrnila, torej zakaj mi ne bi zavrnili vaše kandidature? Hvala za vaše vprašanje. Torej, menite, da sem nekoliko disruptiven, vendar naj povem, da tudi obožujem vladanje in to, potem sem sodeloval v, v različnih etapah svojega življenja in vedno sem bil popolnoma samostojen in se osredotočal na splošni interes, ki mi je bil zaupan. In to na vseh funkcijah. Zato sem tudi prišel sem, kajti znam usmeriti svojo energijo glede na cilj, ki mi je bil zadan. Tudi počeval sem upravljanje in vladanje na ameriški univerzi, ker je to tema, ki mi je všeč in eh, ne bi si dovolil, da bi se, da ne bi upošteval lo, lo, ločitve oblasti. Vi morate odločiti, ne pa jaz, vsak ima svojo vlogo. Is... Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu EKR, gospod Bilan, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Eden izmed neuspehov Junkerjeve komisije je bilo to, da nismo napredovali na področju tradicionalnih storitev. Gospo Gulard smo pred nekaj tedni zavrnili v našem odboru in eh, ona ni predstavljala nobenega upanja, da bi se karkoli spremenilo. Tehnološka neodvisnost in nove, nove napredki, kar se tiče vesolja, so sicer lepe ideje, ampak to nas ne prepriča. V našem sektorju tradicionalnih storitev moramo doseči napredek. Veliko držav in politikov poudarja, da potrebujemo več Evrope, ampak ko gre za harmonizacijo trga, se ti isti politiki skri, skrivajo za protekcionističnimi zakoni, ker jih je strah konkurence. Na podlagi prejšnjih odgovorov, ki ste jih pozna, podali, lahko povem, da ni dovolj, da preprečujemo nove ovire v prihodnosti, odpraviti moramo tudi ovire, ki že obstajajo. Zanima me, ali se lahko zavežete k temu, da boste pripravili predlog, ki bo odpravil ovire, ki obstajajo v sektorjih tradicionalnih storitev, kot so nepremičnine, informacijske tehnologije in tako naprej. Namreč naši državljani ne morejo več čakati na to, da se bo kaj zgodilo in siti so vaših eh, izgovorov. Zavihati si moramo rokave in pripraviti nov predlog. Potrebujemo vaše zaveze, da boste to tudi storili. Izvodite, gospod Breton. Hvala lepa. To je vprašanje, o katerem smo že govorili in o njem bomo še govorili, kajti to je eh, pomemben del portfelja, za katerega bom odgovoren, če mi boste to nalogo zaupali. Najprej delati moramo s tem, kar obstaja. Strenjam se z vašo analizo. Strinjam se s tem, kar ste povedali, to sem že povedal, tudi sam. Boril se bom proti regionalnemu protekcionizmu, tudi sam vidim ovire, ki jih omenjate. Rad bi bil pragmatičen in nedogmatičen in osredotočil bi se na eh, tista področja, kjer lahko najhitreje napredujemo. Zato se sedaj zavezujem, eh, da eh, bom temu vprašanju eh, posvetil zelo veliko energije. To je za me zelo pomembno. Na to imamo še vprašanje eh, svobode do podjetništva, glede na uh, protekcionizem, uh, prav tako, če si pogledamo goljufije, eh, bi želel, da si to pogledamo, da to sankcioniramo, rad bi uporabil to, uh, ta orodja, ki mi bodo na voljo in uporabljal bom pravila. Čas je, da to storimo. Prej ste omenili digitalne storitve. To je eh, izjemno, kajti sedaj smo priča eh, tokom, eh, ki ne gredo več od vzhoda na zahod, temveč oziroma iz zahoda na vzhod, temveč iz vzhoda na zahod, naprimer na Polskem, na, v Bolgariji, v, v, eh, v Romuniji, eh, v Češki republiki in na Mačarskem imamo izjemne inženirje sedaj, ki so specialisti na področju kibernetske varnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, še kakšno dodatno vprašanje? Ja, seveda. Glede na to, da imate praktične izkušnje pri eh, pomembnem digitalnem podjetju, ki je vodilno na svojem področju, me zanima, kaj so tiste, eh, tisti deli zakonodaje, ki ovirajo velika podjetja, kot je naprimer Atos in vrednostno verigo, ki je povezana s tem. Seveda cenimo delo služb komisije, ampak zanima me, ali imate tudi vi kakšne želje tega, kaj želite spremeniti, zato da bi trg bolje delal, še iz časov, ko ste delali v industriji. Gospa Gular je imela nekaj eh, svojih projektov glede tega, kako eh, izboljšati situacijo. Zanima me, ali imate tudi vi svoje predloge. Euh, Če dovolite, bom nasplošno odgovoril na vaše vprašanje. Različnih, v različnih sektorjih sem uh, to opazil in gotovo bomo govorili tudi o konkurenčni politiki in tudi o potrebi, da jo je treba pregledati z vidika eh, digitalne razsežnosti. Podjetje, ki sem ga zapustil, je dober primer za to. Eh, pravila obstajajo, eh, prosta konkurenca je zdrava, ampak v to ne smemo posegati ampak posegamo ne toliko v prosto konkurenčnost eh, velikih podjetij, temveč majhnih podjetij. Velika podjetja imajo možnosti, medtem ko MSP imajo malo možnosti, malo sredstev in uh, njim je treba pomagati. Uh, uh, imel bom nekoga, ki bo vsak dan na terenu, ki mi bo uh, poročal o tem, kaj se dogaja. Treba je sprostiti te energije notranjega trga. Next. Najlepša hvala. Sedaj pa je v imenu Gue na vrsti gospod Bombar. Izvolite. Euh, hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospod eh, Breton. Res mi je eh, nerodno kot francoskemu poslancu. To je pomemben portfelj vi pa nam ne morete zagotoviti, da vaše predhodne dejavnosti ne bodo vplivali na vaše odločitve. Trdite, da se ne boste vmešavati v dosjeje Atosa. Ampak o čem govorite? O podpori industriji? Uh, Atos je leta 2018 prejel 100 eh, milijonov evrov. Na to, glede um, informacijske tehnologije, vi boste odgovorni za superkonduktorje v Evropi in zato imamo samo enega proizvajalca in to je Atos. Uh, na to uh, zdravje delali ste za Filip Morris, uh, na to vesolje, obrambo. Uh, Atos ima tu dostop, uh, upravlja dostop uh, do podatkov za Kopernikus. Uh, če se boste odrekli vsem eh, dosjejem, eh, ki se nanašajo na vaše podjetje, eh, kaj boste potem sploh počeli? Moje vprašanje je, ali imamo tu položaj, ki je namenjen Franciji, ki je pravzaprav neke vrste fiktivna zaposlitev. Hvala lepa, gospod Bompar, bom z veseljem odgovoril za vaše vprašanje. Prvič, nikoli nisem rekel, eh, da eh, se ne bom eh, ukvarjal z sektori. Rekel sem, da skladno z členom 2. 4.6 in 4 pravilnika o komisarjih, da eh, se ne bom ukvarjal zelo konkretnimi pogodbami, ki se bodo nanašale na Atos. Na to, glede 100 eh, milijonov evrov, na to ste govorili o HPC-ju in eh, o Codifyju. Ne 100 milijonov, 135 milijonov je bil znesek leta 2018. 37 milijonov je bil, so bile pač storitve, eh, ki jih Atos eh, ponuja komisiji, na to 85 milijonov tu gre za eh, pogodbe, ki so um, bile predmet javnih razpisov in na to 16 milijonov pomoči, kar pomeni, da je šlo za pol milijona evrov na program. Imeli smo 102 programa, ki sta bila financirana iz vseh eh, teh eh, sredstev. Eh, in zopet, kot sem povedal, če bo razpis in če bo Atos se javil na ta razpis, jaz pač o tem ne bo obveščen. Govorili ste o tobačni industriji, z njo nisem seznanjen. Tu eh, sedaj govorite o neki podružnici, eh, ki ni več podružnica Atosa, ki je sodelovala s Filipom Morisom. Jaz s tem nikoli imel nobenega opravka. Eh, bom popolnoma neodvisen in komisar bom, ki bo deloval na področju vseh dosjejev znotraj portfelja. Gospod Breton eh, je eh, eh, govoril o poslovniku. V poslovniku je zapisano, da ne sme obstajati noben konflikt interesov. Kako nameravate evropskim državljanom pojasniti, da tu ni nobenih konfliktov interesov, zato ker ste vaše delnice prodali za 40 milijonov evrov? Eh, ko pravite, da se ne boste ukvarjali z eh, konkretnimi odločitvami v zvezi s tem podjetjem, ali, to, ali, si, ali se to nanaša tudi na partnerje tega podjetja, na konkurente tega podjetja, vidite, da eh, je to neuzdržne. Pred enim mesecem smo zavrnili gospod Gular, zakaj menite, da eh, bi morali vas sprejeti, eh, če smo zavrnili gospod eh, Golar pred enim mesecem? Zakaj bi vi morali imeti tu posebne privilegije? Ne, nobenih privilegijev ne pričakujem. Glasujte. Kot želite, vi ste tisti, ki mi dajete legitimnost. Če mi jo boste dali, v redu, če mi jo ne boste dali, v redu. To so pravila in ta pravila bom spoštoval. Uh, nisem čakal na to, da se odločite. Sam sem delnice prodal, preden ste se odločili. Želel sem priti pred vas, ne glede na vašo odločitev, eh, brez kakršnih koli mandatov in brez kakršnih koli delnic. Vse delnice sem prodal in to na trgu, ne preko posrednicov. Sem popolnoma samostojen, popolnoma neodvisen. In ne govorite o tem, zelo bom prisoten, ne bom se odrekel nobenim delom sektorjev, gospod Bompar, eh, samo v primeru, da gre za finančne pogodbe, ki bodo prišle do mene in ki jih ne bom smel poznati. In eh, vse čas se bom popolnoma neodvisno boril za skupni evropski interes. Um, Najlepša hvala. Sedaj pa gobi besedo. Bo nadaljevala s predsedovanjem uh, kolegica. Hvala lepa. Sedaj bodo nadaljevali z razpravo člani odbih odborov. Sedaj dobi besedo gospod Švab v imenu ILS iz odbora IMKO. Najlepša hvala predsedujoča in eh, hvala tudi komisarju. Kar vam lahko povem, je, da eh, mi je všeč eh, to, kako jasno ste se izrazili glede eh, skupnega evropskega interesa. Čisto jasno bom povedal, da vas želim malce tudi sprovocirati. Namreč, če trdite o tem, da je notranji trg velika moč, ki omogoča konkurenčnost in rast, no, če to želimo doseči, potrebujemo tudi dobre konkurenčne pogoje ki se jim morajo prilagoditi tako podjetja kot države članice. ELS je izjemno ponosna na vsako uspešno podjetje v Evropski uniji in upam, da bomo z zakonodajo v, na področju notranjega trga še izboljšali njihovo stanje. Ampak vi ste prišli v Bruselj zato, da bi prevzeli novo delovno mesto in zato vam bom povedal majhno zgodbo o tem, kako je vse skupaj zapleteno. Pred kratkim so me v Bruslju obiskali različni predstavniki vlad, ki so morali izpolniti tako imenovani formular A1. To otežuje življenje vseh nas in zanima me, kaj lahko storimo, da tega ne bi bilo več. Um. Ja, veliko eh, vprašanj ste mi postavili, gospod poslanec. Vem, da je to tema, ki vam je zelo pri srcu. Dobro, govorite o konkurenčnosti. Celotno vprašanje se nanaša na konkurenco, eh, da potrebujemo eh, zdravo in razumno konkurenco v Evropi. In vi govorite o Formuli 1. Eh, tu razumem, da morajo vsi MSP imeti iste pogoje kot drugi ali dovolite, da odgovorim samo na vprašanje MSP-jev. Imamo seveda veliko politiko, splošno politiko konkurenčnosti, o tem bomo še govorili, ampak danes mislim, da so pravila konkurenčnosti um, zaenkrat še ne povsem prilagojena uh, na uh, MSP. Postopke je treba zelo poenostaviti. se upravičujem, govoril bom o svojim, svojih izkušnjah, ko sem bil mlad, sem eh, ustvaril podjetje. Dokler smo sami, je preprosto, ampak eh, najtežja odločitev je bila eh, zaposliti prvega zaposlenega, kajti takrat življenje nekoga je odvisno od vas. Na to imate celo vrsto upravnih bremen, Vemo, da se MSP eh, ne javljajo dovolj na razpise. Ali ste že kdaj poskusili? To je izjemno zapleteno. To, vse to je treba po, poenostaviti. In eh, na to eh, konkurenca cen ni razumna in daje prednost samo določenim akterjem. Vse te ovire, zlasti glede MSP-ev, je treba odpraviti in veste tudi, da MSP-jev ne plačujemo pravočasno in vse to je povezano s konkurenčnostjo in to se nanaša na 99 odstotkov naših podjetij. Gospod Švab. Ja, dank. Hvala lepa, najlepša hvala za ta odgovor. Ampak kaj to pomeni? To pomeni, da se strinjamo glede tega, da potrebujemo konkurenčnost v Evropski uniji, ampak pod pravičnimi pogoji za vse. V naslednjem letu boste imeli veliko nalog na tem področju, namreč eh, zelo velike razlike so v blagostanju med vzhodom in zahodom Evrope. Kako bomo torej zagotovili, da bodo imeli vsi državljani Evropske unije perspektivo, da bodo videli, da se njihovo delo splača in da obstaja možnost za boljše življenje? Izvolite, gospod Breton. Tu mi postavljate ključno vprašanje. Smo celina celina, ki je raznolika, ki ima različne zgodovine, tudi nedavne zgodovine. In vidim tudi preveliko razlik med vzhodom in zahodom, severom in jugom. In spričo vsega tega, ker ste mi že postavili vprašanje in ker me je eh, povabila gospa von der Leyen, da eh, se tu predstavim za to funkcijo in to sem sprejel, ja, ker ovire so prevelike. Vemo, kaj je treba narediti, vidimo, kaj je treba narediti. In potencial, ki ga bomo lahko sprostili, če bomo delali skupaj, eh, jaz z vami, z vsemi poslanci in poslankami, več kot 50 med vami sem vas eh, srečal v zadnjih štirih, štirih eh, dneh. In prisluhnil sem vam, eh, vem, kaj vas skrbi. Vi ste izvoljeni, vi poznate teren in z vami skupaj moramo delati. Naprimer, eh, če bo prišlo do kakršne eh, koli ovire v vaši regiji, mi povejte in bomo poskusili to odpraviti. Odpraviti te ovire, ki ovirajo notranji trg. Next on the list is Mr. Tako, sedaj pa gospa Šalde Moze iz odbora IMKO v imenu SND. Izvolite. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Breton, tukaj sem. V pisnih odgovorih ste navajali besede gospe von der Leyen, ki pravi, da verjame v Evropo, ki lahko združi socialne aspekte s trgom. To je Evropa, ki lahko vsem pomaga, da dosežejo svoj potencial. Želimo si enotnega trga, ki bo dobro deloval za vse državljane. Danes ste dejali celo, da ne želite nič, nikogar pustiti za seboj. To je seveda nekaj, kar socialni demokrati vedno radi slišimo. Ampak, če si ogledam vaše načrte, ne vidim nobenih konkretnih načrtov za doseganje tega. Vidim veliko konkretnih načrtov za podjetja in le malo načrtov glede socialnega aspekta. Zanima me torej, kaj boste storili za to, da dosežemo socialno Evropo, ki dela za vse in nikogar ne pusti ob strani. Hvala lepa, gospod Breto. Hvala lepa. Gospa Šaldemoze. Vem, da je to tema, ki je za vas zelo pomembna. In tudi za me je to pomembna tema. Kaj ti prej sem omenil, da imamo tretjo os izzivo, tudi tem gre tudi kandidatka za predsednico komisije. Torej, pri vsej tej tranziciji je pomembno, da spremljamo vsakogar in uh, sodeloval bom to ste tudi videli iz mojega portfelja. In sodeloval bom tudi s gospodom Šmitom, zato da bova eh, razvila to, kar je vključeno v njegovem portfelju, eh, socialni vidik bova skupaj obravnavala. Seveda, on bo ključni sogovornik za te zadeve. In kaj bo lahko jaz tu doprinesel? Imamo najprej uh, sklade, imamo vozlišča, kjer eh, bi torej lahko razvijali oziroma pomagali pri izobraževanju MSP-jev, pa tudi vsem drugim na terenu, torej tam, kjer obstaja možnost vzpostavitve delovnih mest, torej financirali bomo usposabljanja prav tako pa si želim več od tega, kajti ta socialna dimenzija zadeva tudi nova, nove poklice. Potem recimo delo na platformah, to je nekaj novega, to je pomembno vprašanje, tu vidimo marsikaj in uh, vidimo, da se pogosto ne ohranjajo socialne, socialna socialne eh, garancije in sam bom zahteval, da se uporabljajo tako, da bodo tudi tisti, ki delajo preko platform, imeli enako obravnavo. Kajti kar 10 odstotkov evropskih delavcev je na neki točki delalo preko platforme. Torej, eh, pomembno je, da eh, tudi pri novih poklicih poskrbimo, da bodo stvari urejene. Follow-up question. Yes. Gospa Šaldemoze, še dopolnjeno vprašanje. Hvala lepa. Ko govorimo o enotnem trgu, želimo odpraviti nepotrebne ovire in dejali ste, da želite to doseči tudi vi. Ampak kako lahko pridemo do tega rezultata in istočasno zagotovimo zaščito delavcev? Veliko ovir na trgu dela namreč obstaja z razlogom, zato da bi zaščitili potrošnike ali delavce. Kakšen je vaš pogled na to? Torej, ali obljubljate, da bodo ovire odpravili samo, če niso tam zato, da bi zaščitili potrošnike ali delavce? Da ja, se z vami upravne ovire, ki omejujejo pretok, je nekaj, kar moramo oceniti in pregledati in ugotoviti skladno z evropsko zakonodajo, evropski trg, ne sme biti sinonim za konkurenco socialnih sistemov. Evropski trg še enkrat ne sme biti konkurenca naših socialnih sistemov. To je vendarle nekaj, kar smo že dosegli. To je to, k čemu moramo stremeti in nobena država ne sme izkrivljati pravil konkurence tako da pravzaprav izkorišča svoj socialni sistem. Nisem naivan. Vem, kaj bi nekateri želeli storiti tudi. Sam bom pristojen za to, za urodnik, ki mi je na voljo, da bom nadziral in da bom tudi ukrepal, če bo potrebno. In to, tako bom tudi postopal. Ne. Hvala lepa. Sedaj je na vrsti gospod Grudler v imenu odbora ITRE iz RINU. Uh, Monsieur le, le... Hvala, gospa predsedujoča, gospod kandidat. Hvala za vašo bogato in celovito predstavitev. Bi se pa uh, rad navezal na prihodnji Evropski sklad za obrambo. To je ambiciozen projekt, ki se nanaša na to, kako bolje skupaj porabljati sredstva. Vemo, kako veliko sklejevanja je potrebnega med državami članicami na področju varnosti in obrambe gre za strošek med 25 in 100 milijardami evrov letno. Potrebujemo ta sklad, ki bo koordiniral in dopolnil in povečal naložbe naših držav članic in njihovo sodelovanje. Prav tako potrebujemo tudi evropsko obrabno industrijo, ki bo inovativna in konkurenčna in na katero bodo lahko vse države članice se zanašali za njihove naložbe in kako bomo zagotovili takšno rabo tega sklada, da bo dejansko lahko prišlo do izvajanja interoperabilne supermoderne tehnologije in ki bo tudi ustrezala operativnim in strateškim potrebam Evrope in njenih držav članic. Hvala. Gospod poslanec, to je tema, ki je ključnega pomena in zelo dobro ste izpostavili problematiko, da to je zelo velika naloga, ki, ki sta jo dosegla parlament in komisija. To ni bila lahka naloga, vendar ne smemo biti več naivni. Evropa mora začeti graditi svojo lastno obrambo, vendar Evropa ima svojo zgodovino. In vem, kako občutljiva tema je to za številne med vami. Prišli smo do ukrepa, ki se mi zdi zelo inteligenten. In to je posledica eh, dela predsednika Gostnovetskega in gospod Toje. In, eh, in uspeli ste združiti eh, tehnologijo in dvojno tehnologijo in združiti vse eh, države pri tem. In eh, ko gre za ta sklad, mislim, da gre za 13 milijard evrov za prihodnje leto, to je imel izjemen vzvod. Za vsak projekt bo minimum treh podjetij iz treh različnih držav. Torej, gre za to, da združimo vse, da povežemo vse, kajti Evropska obramba ni vprašanje ene, dveh ali treh velikih držav. Ne, to je tema, ki zadeva nas vse. In moramo biti vedno bolj občutljivi na to. In eh, ta sklad je temu namenjen. In poskrbimo za to, da imeli posod v Evropi tudi MSP-je, ki bodo lahko sodelovali pri teh projektih in da bodo imeli uh, eh, korist od tega, kajti Po eni strani bomo imeli konkurenco, po drugi strani pa bomo morali vzpostaviti ozaveščenost, tako da bomo imeli interesente za te projekte. Če mi dodate še nekaj časa, vam lahko uh, odgovorim. No, potem pa ne bomo tega zavrnili, če želite to dopolniti. Morda bi lahko nekaj predlegli glede tega sklada in sicer v njegovem vesolskem vidiku. Vemo, da je vesolje zelo. Uh, Eh, pomembno. Vesolska tehnologija lahko zelo prispeva k izboljšanju naših obramnih in varnosti zmogljivosti. Torej, imamo vesolski sklad, ki ima 16 eh, milijonov na voljo, vendar tu gre za civilne namene, za Koperniku, za Glileo. In vendar, kako bi zajamčili, da bi iz tega obramnega sklada porabili za eh, obramni vidik vesolske tehnologije? Odgovor. Vesolska tehnologija je ključnega pomena. Evropa je drugi kontinent na svetu, ki gre za vesolsko tehnologijo in to bo tako tudi ostalo. To je zelo pomembno za našo avtonomijo, za našo samostojnost. Vendar imamo evropsko eh, civilno eh, vesolsko tehnologijo in tako bo tudi ostalo. Uh, Imamo pa tudi dvojno tehnologijo. Tehnologije, ki bomo uporabili v obramnih. Eh, v obramnem skladu bomo uporabili tudi v vesolski tehnologiji, tudi za civilne namene, Galileo. Nam omogoča določanje na en centimeter natančno, morda bomo celo dosegli uh, natančnost na en milimeter, kar je zelo pomembno pri recimo določanju uh, lokaciji orožja ali pa humanitarne pomoči. Tudi Kopernikus nam zelo pomaga in Kopernikus se uporablja večinoma za civilne namene, vendar tudi za vojaške namene se ga lahko uporablja. In spodbujal bom dvojne tehnologije uh, ravno za to. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Gonzales Pons iz ILS in sicer v imenu odbora Juri. Gospod komisar, dobrodošli, oziroma kandidat za komisarja. Vemo, da ne obstaja analogni in digitalni svet. Hmalo bo svet zgolj digitalen in ne moremo reči nekaj analogno ali digitalno. S časoma bo vse digitalno. Predsednica vam je zaupala to, da bo zavarovanje intelektualne snine. Uh, eh, prilagojeno digitalnemu svetu in zato moramo mi razvijati umetno inteligenco. In kako boste zagotovili, da bo ta režim intelektualne snine prilagojen na digitalno realnost in kako boste spodbujali razvoj umetne inteligence zato, da Evropa ne bo postala uh, digitalna kolonija ZDA ali Kitajske? Deputé, uh... Gospod poslanec, uh, hvala za vaše vprašanje. To vprašanje je bistvenega pomena. Vemo, da je razprava o inteligentni, umetni inteligenci nekaj, kar nas vse zadeva. Številni državljani se tega tudi bojijo in zato je kandidatka za predsednico rekla, da v prihodnih stotih dnevih predstavimo jasno stališče glede etičnega vidika umetne inteligence. Kajti prvi element je to, da moramo zadeve razjasniti in zagotoviti. Moramo imeti smernice v Evropi. V Evropi smo vsi različni. Za nas je zelo pomemben etični vidik, da vemo, kdo je za algoritmi. In to moramo definirati uh, uh, med sabo. Ne vem, če bomo sprejeli zakonodajo o teh eh, stotih dnevih, eh, vendar najprej moramo skupaj imeti nekašno skupno vizijo, ki jo potem sveda lahko pristajamo, potem bomo sveda popolnoma vključili parlament, kajti to nekaj zadeva vse naše državljane. Torej potrebujemo smernice za to, da vidimo, kaj lahko storimo in če se ne. Drugič, umetna inteligenca pomeni tri stvari. Prvič gre za podatke do, do podatka treba imeti dostop. O tem bomo govorili, o podatkih, ki so prosto na voljo, o tistih, ki niso. Potem je vprašanje industrijskih podatkov, tudi to je zelo pomembno. Umetna inteligenca pomeni velik izziv za industrijo in tu gre za veliko za gre za strežnike in za algoritme, vendar moramo vse to upoštevati, vse te tri vidike. Kako imeti pravo politiko glede umetne inteligence, da upoštevamo torej podatke in tudi bom komisar za podatke, seveda gre za moč izračunov in uh, imeli bomo vedno večje možnosti za to v Evropi, poleg tega pa so tu seveda algoritmi. In tudi na to lahko še kaj povem več, če boste imeli dopolnjeno vprašanje. Podpons imate, imate dopolnjeno vprašanje, hvala. Torej, predsednica komisije je šla še dlje in je rekla, da bi vi začeli premislek o evropski digitalni suverenosti. To je pomembno, kajti od 15 največjih tehnoloških podjetij na svetu nobeno ni evropsko in evropska digitalna soverenost se bo, bo trčila z soverenostjo držav članic. In tudi z digitalno in umetno inteligenco bomo imeli ovire. Kaj menite o evropski digitalni soverenosti in kaj menite o digitalnem protekcionizmu? Kaj menite o, konkretno o protekcionizmu? Sem proti protekcionizmu, tako nasplošno. Menim, da protekcionizem ni rešitev, potrebujemo druge rešitve. No, kar zadeva podatke, tu bi se še enkrat zahvalil podpredsedniku, ki je pravil izjemno delo glede tega v svojem eh, prejšnjem življenju. Sem se tudi s tem ukvarjal v svoji prejšnji vlogi, gotovo se tega spomnite, teh eh, eh, bojev za prost pretok podatkov in eh, torej bilo je veliko bor posem podjetja, smo mogli paziti na svoje podatke, podatke evropejcev je treba vsega, Eh, hraniti in obdelovati v Evropi, tako da drugi ne bi imeli dostopa do njih, ne da bi mi tega vedeli. Torej, to je zelo pomembna bitka in eh, vesel sem, da sem lahko posiljeval pri tem in hvala za to, kar ste storili za Evropo. Torej, podatki so res moje življenje in lahko ste pripričani, da si želim Evropo, ki obladuje svoje podatke ki jih lahko deli, vendar skladno z jasnimi merili, zlasti, ko gre za industrijske podatke, to je pomembno pri tehnologiji 4.0. In skratka, tu vas bom res lahko podprl, vaš odbor glede tega, vendar mislim, da bomo hitro napredovali, ker imamo skupno vizijo in mislim, da bomo lahko eh, napredovali in tudi sprejemali zakonodajo, če bo to potrebno. Hvala. Breton. Hvala lepa. Na vrsti je Timo Volken v imenu odbora Juri za SND. Spoštovana predsedujoča, spoštovani kandidat za komisarja. Na nek način boste postali super komisar, namreč pristojni boste za kulturo, vesolje in obrambno politiko. Zanima me, kako želite doseči koherentno in kakovostno delo v teh različnih generalnih direktoratih? To je prvo vprašanje. In drugo, sam sem član skupine SND in pri nas eh, so zelo pomembna etična vprašanja, ki smo jih zastavili Evropski komisiji. Do pred kratkim ste imeli delnice v vrednosti več milijonov pri eh, podjetju Atos. Nobenega dokaza nismo videli, da ste te delnice prodali, ne vemo, komu ste jih prodali, morda družinskim članom. Poleg tega me zanima, ali imate še kakšne pokojninske pravice pri Atosu. Vaši odgovori glede vprašanja nasprotovanja konfliktov je bilo relativno nejasno. Zanima me, ali eh, se sklicujete res samo na določene člene pogodbe, ko eh, argumentirate, zakaj ne boste odstopili? Euh, Hvala za eh, vaše vprašanje. Eh, še enkrat naj povem, da sem tu zato, da zadeve razjasnim. Najprej sprašujete, če sem dejansko odsvojil vse delnice podjetja, ki sem ga vodil ali katerekoli drugega. Da, to sem storil, To sem storil pred tem zaslišanjem s pomočjo banke, francoske banke, ki ima veliko komitentov in to na trgu, tu imam eh, za vas eh, potrdilo o tem, da sem prodal delnice na trgu in uh, nisem tega prodal član svoje družine, to bom dal tudi predsednici, tako da boste lahko si to ogledali. Normalno je, da me to sprašujete in seveda prav, da vam dam potrdilo o tem, to je demokracija in to spoštujem. Potem mislim, da sem bil zelo jasen. Nikoli se uh, ne bom izločil, ko gre za uh, sam sektor nima več nobenega interesa, gospod Volken, glede teh podjetij. Nič, nobenega interesa nimam. Torej se ne bom izločil, ko gre za ta sektor, to mora biti jasno. Morda vam to ni všeč in ne boste glasovali za me in bom odšel. Vendar bom. Če bi recimo nekaj bilo povezanega neposredno eh, z mojim podjetjem, bi potem seveda eh, drug komisar se s tem ukvarjal. In recimo, če bi GD konkurenca eh, se morala ukvarjati z Atosom, ker bi Atos recimo pač imel kakšno zadevo, potem bi se izločil. Seveda poznam pravila, poznam poslovnik, vedno sem se držal vseh pravil in enako bi ravnal v smislu spoštovanja evropskega splošnega interesa. Hvala, hvala lepa, gospod Verken, izvolite. Najlepša hvala, gospod Breton. No, niste odgovorili, kar se tiče uh, rent, ki jih lahko dobivate od Atosa, prosim, da to še odgovorite. Pa še nekaj nekdo, ki eh, zaključi svoje delo na komisiji in želi, v, želi delati v industriji, tega ne sme storiti naslednji dve leti. Ali se vam ne zdi smiselno, da bi imeli takšno prehodno obdobje tudi v obratni smeri, ko pride nekdo iz industrije v komisijo? To namreč krepi zaupanje naših državljanov v komisijo. Gospod Sinkejčius je tudi pokazal, eh, da ni problemov pri različnih eh, konfliktih interesov. Dejal je, da če bi prišlo do konflikta, bi pač imel nekega neodvisnega opazovalca prisotnega. Torej, ni tako, da napadamo vas, samo branimo demokracijo, tako smo želeli to ubesediti. Ste me razumeli, naj še kaj ponovim? Ne sem razumel vaše vprašanje. Ste zaključili? No, potem pa bi izkoristil svojih deset sekund, eh, da dokončam vprašanje, če lahko. Plusieurs, plusieurs, plusieurs. Meine Frage noch eben beenden wollen? Torej, kot rečeno, zaključil bi uh, svoje vprašanje, če lahko. Vaš kolega iz komisije je podal jasno obljubo glede tega in zanima me, ali si lahko tudi vi predstavljate nekaj takšnega. Torej, če boste obravnavali teme, ki so v pristojnosti podjetja Atos, da se boste izuzeli, zato da ne bi bilo konflikta interesov. Alors, je prend, je prend ja, to je. Uh dober predlog. Ampak, pred vami se zavezujem, da nikoli ne bom sprejel sam v svoji pisarni člana nekega podjetja, eh, ki sem ga vodil. Sicer pa vi, ko sprejemate lobiste, industrialce in tako dalje, itak nikoli niste sami, treba je pripraviti poročilo, to so javni podatki. Uh, moj, uh, moja agenda bo, bo jasna, bo transparentna, vsi si to lahko pogledate uh, in uh, vedno bo nekdo prisoten. Kar se mene tiče, ne bo uh, nobenih uh, dvoumnosti. Uh, Eh, to je dober predlog in eh, zavezujem se, da nikoli sam ne bom sprejel eh, člana podjetja, ki sem ga vodil. Tako da, ne, da bo vse povsem jasno. Na to ste govorili o moji pokojnini. Ta pokojnina je sedaj v celoti izplačana. Prosil sem samo, da ne bi imel dostopa do te pokojnine, dokler bom eh, imel mandat komisarja. To pomeni, da eh, nimam nobene povezave več z Atosom. Če gre Atos v stečaj, eh, bo moja pokojnina še vedno izplačana. To sem sam želel, želel sem, da bom imel eh, dostop do te pokojnine še lepo tem, ko eh, ne bom več komisar, če mi boste seveda to funkcijo zaupali. Mm. Najlepša hvala. Na vrsti je gospod Rasmus Andresen iz Zelenih, član IMKO in ITRE. Najlepša hvala. Tukaj sem gospod Breton. Sem poročevalec glede kibernetske varnosti in strinjam se z vami, da je zelo pomembno to, da bo Evropa pripravljena na digitalno dobo. Omenili ste direktivo o e-trgovanju in zavezali ste se k temu, da moramo spoštovati načelo odgovornosti. To je pomembno. V pisnih komentarjih ste omenjali nova pravila, ki bodo podprla evropska podjetja. Julija letos ste dejali, da je zelo verjetno, da bodo v prihodnosti osebam plačevali za osebne podatke. Kaj to pomeni? To pomeni, da bodo le bogati lahko ohranili svojo zasebnost. Pred kratkim ste sami, sebi, sami sebe oklicali kot komisarja za varstvo podatkov. Za nas zelene je varnost osebnih podatkov izjemno pomembna in glede na vaše izjave ne vem, kako naj vam zaupamo. Sploh glede na izjave o varnosti osebnih podatkov se mi zdi problematično. Kot komisar boste morali zaščititi vse evropske potrošnike, tudi glede varstva njihovih osebnih podatkov. Zanima me, ali boste pripravili predlog za krepitev varnosti in zasebnosti, naprimer, kar se tiče povezanih izdelkov. Ja, zopet veliko vprašanj. Najprej, kjerkoli sem bil, sem si vedno prizadeval za ozaveščanje eh, naših evropskih državljanov eh, glede tega, da jim podatki pripadajo, da imajo vrednost in to je zame pomembno. Preveliko krat sem bil priča uh, situacijam, kjer eh, ljudje, podjetja niso pazili na svoje podatke. Tako je treba moje besede razumeti. Podatki nam pripadajo in moramo z njimi narediti, kar želimo. Imamo pa druge podatke, ki so prosto dostopni in uh, uh, prost pretok teh podatkov je ključnega pomena za Evropo, ampak na tem skupnem evropskem trgu podatkov, in tu imam zlasti v mislih industrijske podatke, nekateri podatki bodo ključni za podjetja in jih bodo podjetja ohranila zase, zato ker so pomembna za razvoj in raziskave in tako dalje. Druga, eh, druge podatke pa bodo lahko delili s sektorjem, Eh, zato, da eh, se bo lahko, naprimer, umetna inteligenca razvijala. Eh, stojimo na dveh nogah, po eni strani imamo svobodo, po drugi strani zaščito. to temelji na načinu, kako gledamo na podatke v Evropi. Eh, govorili ste tudi o kibernetski varnosti, vem, da ste poročevalec eh, na to temo in čestitam vam za eh, opravljeno delo. Zelo pomembno vlogo ste igrali na področju ozaveščanja podjetij. Kibernetska varnost je ključna in to tudi, ko pripravljamo module, ko pripravljamo. Uh, ključne eh, elemente in zato je eh, kibernetska varnost eh, absolutno ključnega pomena in to je tema, kjer želim, da gremo še korak dlje. Še dopolnilno vprašanje? Najlepša hvala. Bolje bi bilo, če bi bolj konkretno odgovorili. Ne bom pokomentiral vašega odgovora, ampak vseeno. Še eno, Še ena tema je za nas zelo pomembna, če želimo Evropo pripraviti za digitalno obdobje. Gre za neodvisno komisijo. Iz podjetja kot je Atos imate gotovo pomembne izkušnje. Ampak s tem je povezanih tudi kar nekaj problemov. V pisnih odgovorih ste že povedali, da se boste izločili iz finančnih odločitev povezanih s podjetjem Atos. Ampak za nas niso pomembne samo finančne odločitve, ampak tudi zakonodaje na tem področju. Ne bi ponavljal tega, kar so povedali drugi, ampak Atos dela na področju raziskav kibernetske varnosti, umetne inteligence in tako naprej. Zato me zanima, kakšne odločitve lahko sprejemate povezane z digitalno industrijo, da vaše odločitve ne bi v končni fazi vplivali na Atos. Torej, kot komisar s tem portfeljem, kako mislite, da se lahko izognite povezavam z Atosom? Gospod Breton, razumem vaše vprašanje in še enkrat vam bom povedal. Omenil sem številna področja, kjer je Atos dejaven, ampak Atos ni edino podjetje v tem sektorju. Eh, od sredstev 47 milijard eh, je imel Atos 0,01 odstotek, se pravi malce manj kot 15 milijonov eh, sredstev pomoči. Veliko, veliko drugih podjetij je tu še dejavnih. Ja, ne bom se izključil iz sektorja za vse bom odgovoril. Delal bom natančno tako, kot takrat, ko sem bil minister francoske vlade. V svojem portfelju sem imel uh, operaterje telekomunikacijskih uh, dejavnosti, uh, to je sektor, ki sem ga dobro poznal, ker iz tega sektorja sem prihajal. In, uh, vse sem naredil za to, da sem identificiral probleme, da sem odpravil ovire. Eh, bil sem zelo strok eh, kot minister in eh, tisti, ki ste tu odvetniki, lahko to pogledate tudi iz pravnega vidika. Ne bom se sedaj, zato ker sem francos odrekel vsem vprašanjem, ki se nanašajo na Francijo. Nima več nobenega interesa in delal bom povsod vse čas v evropskem interesu in to um, v obsegu celotnega portfelja. Hvala lepa, sedaj pa Paolo Borkija, odbor ITRE v imenu skupine ID. Hvala lepa. Prej ste govorili o Evropskem obrambnem skladu in pravzaprav večkrat ste ga omenjali tudi v pisnih odgovorih, vendar ko je Ursula von der Leyen, ministrica za obrambo v svoji državi, je bila proti takšnemu skladu, to pravijo mediji. In bila je tudi gostja v Evropskem, Evropske agenciji za obrambo in Atos bi bil zelo uh, pomemben za ta sklad. In seveda nas skrbi, ali boste lahko zagotovili neutralnost. Treba je povedati, da celovita prodaja vseh vaših uh, delnic za nas ni dovolj, da se boste dejansko uh, odpovedali svoje vlogi od leta 2014 je Atos prijel več kot 60 milijonov evrov iz programa Obzorje. In kako boste lahko zagotovili neodvisnost ocenjevanja projektov, ki jih bo eh, predstavil pač? Kako boste dejansko lahko presekali svojo preteklost in kako boste lahko uh, zagotovili uh, neodvisno ravnanje z Evropskim obravnim skladom. Hvala lepa za vaše vprašanje. Razumem to vprašanje. Tu imate prav glede številka. Dejansko gre za približno 60 milijonov evrov, ki jih je podjetje prejelo v zadnjih šestih letih eh, v obliki pomoči. Ampak to niso eh, darila. Eh, tu je podjetje odgovorilo na razpis, na to je bil ta razpis pravčen in dodeljena so bila ta sredstva. Ampak govorimo o 45 milijonih od 45 milijard da imate malce v pogled v ta razmerja. Ampak to ne pomeni, da ta vprašanja, ko so postavljena, eh, da pridejo do komisarja, če gre za razpis, eh, to obravnavajo pristojne službe eh, in ni nujno to pride do komisarja. Ampak, če se to zgodi, potem bo itak vse pregledno. Ampak eh, ni komisar tisti, ki se s tem ukvarja. Ni komisar tisti, ki odloča. Imamo uh, pravna eh, pravila komisije, ki vodijo te odločitve. Ampak, če bi pa kdajkoli do tega prišlo, potem pa, uh, pač ne bom jaz o tem odločal, seveda. Merci. You have a follow-up question, Mr. Borchia. Yeah. Grazie. Hvala. Vse, vse to vprašanje glede vaše integritete so seveda zelo logična, glede na to, da je vaša kandidatura bila potrjena v odboru za pravne zadeve, vendar zgolj z enim glasom razlike uradniki Evropskega parlamenta so podvrženi skrbnemu pregledu za to, da se zagotovi, da v preteklih letih niso opravljali dejavnosti, ki bi pomenili nasprotovanje interesa Evropske unije. Vi pa ste vodili AC še pred nekaj tedni in zato se sprašujem, če bi Katerikoli, če katerikoli uradnik ne sme biti v konfliktu interesov, se vam zdi prav, da je dovolj, da je med vašo prejšnjo funkcijo in današnjim trenutkom poteklo le nekaj tednov. Hvala lepa. E, tu me vabite, da govorim o nečem, kar je res moja strasta e, in sicer upravljanje e, za komisarje. Eh, ne velja eh, konflikt interesov pet let, temveč deset let eh, imamo izjavo o interesih, ki jo podamo odboru Juri. Odbor Juri o tem odloča. Ne vem, kako je odbor o tem odločal, ampak odločuje demokratično, verjetno s glasovanjem da ni potrebno, da se mi postavi dodatna vprašanja. Na osnovi moje izjave je odbor Juri ugotovil, da ni eh, konfliktov interesov. Če pa imamo dodatna vprašanja, potem sem pripravljen na ta odgovoriti. To je povsem normalno, to je demokratično. Ampak čisto uh, eh, majhn, uh, eh, majhna pripomba glede upravljanja, o tem je odločal odbor uh, Uh, Juri. PCR. E Gospa Kloč v imenu EKR. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Spoštovani gospod Breton. Očitno je, da imate veliko znanja in izkušenj, kar se tiče industrije in to je pomembno, ker bo ta predstavljala del vašega portfelja. Imam pa eno podrobno vprašanje povezano z industrijskimi zadevami. Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede prihodnosti seznama strateških izdelkov Evropske unije. Gre za izdelke, ki jih ni mogoče nadomestiti z drugimi izdelki. Seznam se pripravlja od leta 2011 naprej, Evropska komisija ga pripravi in eh, ta seznam je del področja, ki ga boste vi nadzorovali. Vsaka tri leta se seznam namreč posodobi. Kmalo pričakujemo posodobitev in zato me zanima, kakšno je vaše mnenje glede tega seznama in prihodnosti tega seznama. Ali bo prišlo do velikih sprememb glede strateških izdelkov, ki so umeščeni na seznam. Pa še nekaj glede prihodnosti teh izdelkov predvsem kar se tiče premoga, ki eh, se ga uporablja pri pridelavi pri jekla. Ta eh, material je pomemben za določene izdelke na tem seznamu. Brez koksa pač ni mogoče proizvajati jekla in približno 6 milijonov ljudi dela v tem sektorju, zato je to zelo relevantno vprašanje. Ja, Hvala lepa, gospa Klos. To je vprašanje, ki je ključno in uh, to je uh, vprašanje, s katerim se uh, zelo ukvarjam že danes in še bolj se bom z, ukvarjal, z njim ukvarjal, če bom potrjen. Prej sem govoril o kritičnih poskusih na področju tehnologije imamo uh, komponente, uh, ki so zelo pomembne za uh, razvoj naših proizvodov, za razvoj naše uh, industrijske in tehnološke uh, politike in strategije. In to velja tako za vesolje, kot za zelene tehnologije in tako dalje. Eh, potrebujemo dostop do virov. Naj vas spomnim na to, da leta 2017 smo eh, objavili seznam 27 eh, kritičnih sestavin. Ta seznam je treba posodobiti, moramo imeti zelo jasno vizijo glede vseh teh vprašanj. Gre namreč za suverenost, za industrijsko in teh, tehnološko suverenost, kajti eh, to je um, naloga, ki mi je zaupana eh, v uh, mojem portfelju in zato si bom to pogledal zelo podrobno. Eh, nova publikacija bo predvidena leta 2020, delali bomo skupaj s parlamentom, glede tega se moramo ostrinjati eh, in to bo potem povezano tudi z resortnimi strategijami, strategijami dizerfikacije eh, in tudi glede strukturnih reform. Vem, da si lahko to tudi iz tega vidika pogledamo. Ehm, zlasti na področju eh, dostopa in dobave eh, kritičnih eh, surovin. To je, kot rečeno, absolutno ključno. Dziękuję. Gospa Kloc, izvolite, dopoljeno vprašanje. Hvala lepa za ta odgovor in tudi za izjavo, da gre pri tem za pomembno vprašanje. V pisnih odgovorih ste napisali, da je zeleni dogovor nekaj, kar bo zahtevalo tudi močno industrijo. Zeleni prehod je v zadnjih mesecih postal pomembna prioriteta tudi Evropskega parlamenta. O tem vprašanju smo opravili že veliko razprav. Ampak podobno kot drugih, pri drugih prehodih bo tudi zeleni prehod potreboval veliko časa in tudi denarja. Zanima me, ali se strinjate s tem, da bo pomembno vlogo pri prehodu igral plin sploh kar se tiče industrije. In ali se strinjate, da bi morala Evropska unija podpreti izgradnjo plinske infrastrukture v naslednjih letih? Vaš odgovor na to vprašanje se mi zdi izjemno pomemben, glede tega, ali vas bomo podprli ali ne. Gospod Predon, izvolite. Euh. Hvala lepa za vaše vprašanje. Bom odgovoril eh, tudi z vidika vaše zadnje pripombe, v Evropi, ja, dejansko potrebujemo diversifikacijo naših energetskih virov. In bom komisar, nisem komisar za eh, eh, energetiko, ampak eh, pač iz moje funkcije eh, si bom prizadeval za to, da čim bolj diversificiramo naše vire energije. Nisem naiven, vem, eh, kakšni so izzivi, ki so povezani s plinom, razumem eh, razmerja moči, tudi geopolitično eh, razmerje moči. Eh, Eh, če želi Evropa biti neodvisna, mora biti tudi energetsko neodvisna. To pomeni, da potrebuje več energetskih verov in to tudi eh, zelenih eh, energetskih verov. In teh mora biti vedno več. Ta nujen svežen bom zagovarjal, kajti je ključen za našo neodvisnost. Hvala, gospa van Hejen, ELS, predsednica odbora KALT. Hvala lepa, eh, gospod Hrvatski. Eh, Komisar, eh, nam lahko zagotovite, da boste dali prednost medijski in audiovizualni politiki, eh, glede na to, da je to eh, eno najpomembnejših vprašanj, s katerimi se boste ukvarjali. In če to lahko potrdite, potem me zanima, kakšni bodo vaše glavne prioritete tudi eh, glede na to, da eh, imamo tu dvojno naravo vseh eh, teh vprašanj, ki presegajo samo vprašanje notranjega trga. Zanima me, kako nameravate sodelovati s komisarkami, ki sta za to odgovorni, gospod gospo Jurovo in gospod Gabriel zato, da bomo imeli dosleden eh, pristop eh, na področju medijev. Zanima me, eh, kako nameravate uslejevati svoje delo z gospo Gabriel glede programa ustvarjalne Evrope in kako nameravate zagotoviti doslednost med medijskim in kulturnim delom programa. Hvala lepa, gospod Breton. Hvala, gospa poslanka. Vem, kaj ste vse naredili na tem področju. Vem, da ste bili poročevalka eh, na eh, te zelo pomembne teme, o katerih sva že govorila. Kar se mene tiče, je to za Evropo prav tako pomembno kot gospodarstvo. Ta razsežnost namreč ki jo prav tako prizadeva uh, digitalna revolucija, je uh, v ospredju izzivov uh, naše celine. Treba je zagotoviti, da bodo naši ustvarjalci lahko še naprej ustvarjali uh, in da bodo imeli na voljo orodja, s katerimi uh, se bodo lahko zoprstavili tem uh, digitalnim velikanom. To je absolutno uh, Eh, ključen izziv za eh, evropske ustvarjalce. Zakaj? Zato, ker je eh, socialni učinek tu mm, neocenljiv. Ja, to se tiče vseh evropskih državljanov. To ni majhno vprašanje, to je izjemno pomembno vprašanje. Ampak, kot to velja tudi za druga vprašanja, tudi tu digitalna razsežnost igra zelo pomembno vlogo in pa tudi vloga velikih digitalnih eh, platform je izjemna. Eh, kako bom delal, to je, eh, to je vprašanje, ki si ga deliva z gospod Gabriel, ki jo zelo dolgo že poznam, zelo dolgo že skupaj delava, še v prejšnji komisiji in še naprej bova skupaj delala ona pač s svojim eh, portfoljem, jaz z mojim, zato da bomo lahko vsej tej industriji omogočili, da se eh, še naprej razvija. Treba jo je eh, zaščititi, preoblikovati in razviti. Gospa Ferhajen, kot ste že omenili, eh, direktiva o audiovizualnih medijih, ki je stopila v veljavo eh, lani, eh, je sedaj v postopku prenašanja v nacionalno zakonodajo. To je najpomembnejših zakonodajnih aktov zadnjega mandata. Eh, in tu je eh, zlasti eh, urejen režim posrednikov, kot je tudi predvideno v uredbi o e-trgovanju. Zanima me, kaj vi menite o vsem tem, zlasti glede na to, da pričakujemo pregled oziroma revizijo uredbe o e-trgovini. Eh, govorite o Digital Service Act eh, in o, o pri, eh, prilagoditvi uredbe o e-trgovini. Reforma je jasno predvidena, kar se mene tiče, ne bo splošnega nadzora, ne bomo postavljali pod vprašaj režima in predvideli bomo odgovornost. To je bilo odločeno, te platforme morajo biti odgovorne. Eh, uredbo o e-trgovini bomo prilagodili, če je to vaše vprašanje. Eh, to sem že povedal in to lahko tudi bolj podrobno opišem in eh, zavezujem se, da bom pripravil akcijski načrt za medije in audiovizualni sektor in Če želite, bomo delali skupaj. Vem, da imate veliko idej, veliko predlogov, to je treba uh, uresničiti, uresničiti vse, kar je bilo narejeno in glede vsebin 30 odstotkov, kako to štejemo, eh, ali štejemo to na minuto, ali štejemo na delo, o tem se moramo raz pogovarjati, eh, moramo se odločiti, kar se meni tiče, moje mnenje poznate, jaz sem za minute. Gospod Pierre Karleskind, imko. Hvala lepa, gospa uh, predsedujoča, hvala lepa, gospod uh, Breton. Veliko kolegov je govorilo o vaši preteklosti, zato ni razloga, da tudi jaz tega ne omenim. Ali se vam zdi, eh, da je težko danes biti komisar glede na to, da eh, ste bili minister, eh, eh, poslanec in tako dalje. Ali je za vas problem to, da govorite o MSP-jih, medtem ko ste vodili zelo veliko podjetje? Ali je problem, ko govorimo o Eh, te tehnološki eh, suverenosti, glede na to, da ste vodili podjetje, ki si je prizadevalo za tehnološko suverenost. Sam poznam odgovore na ta vprašanja, ampak eh, malo ljudi pa vam je postavilo vprašanje v zvezi z okoljem. To je zelo pomembno vprašanje, ki ga je izpostavila Ursula von der Leyen. Zanima me, v kolikšni meri želite ta podnebna vprašanja Eh, vključiti v vaš portfelj eh, in eh, kakšen, kakšna mora biti ta razsežnost, če želimo vzdržni notranji trg. Hvala lepa, gospod poslanec, za vaš komentar in za vaše vprašanje. Gospa von der Leyen je. Eh, me je prav tako eh, prepričala, rekla je, da eh, pač poznam toliko sektorjev že iz svoje karijere in zato je to smiselno. Ja, strinjam se, hm, Green Deal je absolutno ključen za me zeleni prehod, to, ni, to niso samo besede, to je industrijska strategija, vsaj sam bom to tako eh, na ta način deloval, eh, gospodu Timmermansu bom pomagal pri uresničevanju te vizije. To je vizija, to je vizija 2050, ampak 2050 je tako rekoč jutri. Ko želimo preobraziti eh, tovarne, naprimer, če eh, preobrazimo, spremenimo način eh, dela. To traja 25 let, to sem že večkrat v karieri doživel. 25 eh, plus 5, eh, potem to je že 30 eh, let in če želimo doseči ta cilj 2050, potem moramo v prihodnih petih letih to postaviti na noge, kajti to trajalo bo še 25 let, da se bo to spremenilo. In to je potrebno za preobrazbo naše industrije kako se bom tega lotil. Prvič sektorsko, kot sem opisal, na to uh, eh, krožno gospodarstvo, uh, zakonodajni uh, okvir za proizvode, na to vse, kar se uh, nanaša na um, energetsko, energetski prehod, uh, Eh, na to tudi eh, oglični odtis, eh, vemo, da se to nanaša tudi na digitalni sektor, ki proizvaja zelo veliko CO2, to velja tudi za promet, seveda, za letalski sektor. Vidimo, da se bo ta ambicija nanašala na vse te sektorje in sam bom pomagal povsod, kjer lahko, in eh, to za cel sektor, tudi za MSP, ampak danes eh, se o tem odloča. Prihodnih pet let bo odločalo za prihodnih 30 eh, let. Hvala lepa. Ja, uh, Omenili ste, da je treba industrijo preobraziti, ampak tudi eh, javni sektor eh, zelo veliko investira in imamo že eh, kar nekaj kriterijev za javne razpise. Zanima me, ali potrebujemo glede javnih eh, razpisov in eh, pa evropske zakonodaje. Eh, še kakšna dodatna pravila za to, da izboljšamo konkurenčnost teh podjetij? Ali se vam zdi potrebno, da spremljamo tudi um, javne organe, ki organizirajo javne razpise? Eh, da jih eh, spremljamo eh, pri uvedbi teh kriterijev, ki bodo zagotavljali zelen vidik. Ja, prav imate, da ste to omenili. Javni razpisi so zelo pomembni. To predstavlja 14 odstotkov ehm, sredstev Evropske unije. In zato si bom prizadeval, da uh, Eh, se te indikatorje tudi upošteva eh, pri oceni kandidatov. Seveda morajo biti eh, stroški tudi konkurenčni. Imamo tudi direktivo, ki je bila ažurirana leta 2014 v zvezi z javnimi razpisi, vem, da se to ne uporablja dovolj In o tem se lahko eh, eh, še naprej pogovarjava, ampak eh, nameravam pripraviti komunikacijo z delovnimi skupinami, komunikacijsko strategijo, zato da se pojasni javnim akterjem kako pomembno je, da te eh, kriterije tudi upoštevajo pri eh, javnih razpisih. To je eh, izrem, izredno pomembno orodje, ki ga moramo uporabiti. Korau, itre. Gospod Ignacio Korau, itre nepovezani poslanci. Gospa, gospod kandidat, zelo me skrbi vaše preteklo delovanje. Mislim, da obstaja visoko tveganje konflikta interesov. ZDA in Kitajska se borita za tehnološko vlado na svetu, EU pa se zdi, da je vedno bolj ob strani in glede na naloge, ki vam bi jih naložila gospa von der Leyen, me zanima, katere konkretne ukrepe bi sprejeli za to, da bi se spopadli s to situacijo. Potem drugič, nimamo uh, industrijske strategije. In prišlo je do tega, da so nekateri pokupili evropska podjetja in preselili podjetja, kar seveda uh, zelo uh, vpliva na evropsko industrijo. To je recimo, uh, za, temu smo bili priča v Tarantu. In kaj boste storili od tega, kako boste uh, zagotovili trajnostni uh, industrijski razvoj? To? Tout le projet, torej, to je naloga, ki mi je zadana. In zastavili ste zelo konkretna vprašanja. Tu imamo torej vizijo za leto 2050 in moramo pa seveda tudi ukvarjati s konkretnimi aktualnimi temami, ki jih posod vidimo v vseh državah, na vseh eh, ravneh ko gre za to tranzicijo. Imamo ukrepe, ki so na voljo in ki bomo še naprej uporabljali. To so uh, torej sredstva za prilagoditev na zeleno tranzicijo. In to bodo tiste orodje, ki nam bodo omogočile, da ukrepamo tam, kjer lahko in kjer moramo, zato da se odzovemo na težave te tranzicije o čemer sem že prej govoril. Poleg tega ste govorili o tem, da moramo okrepiti evropsko industrijo, ki pri nas predstavlja 80 odstotkov delovnih mest in ne maram besede. Eh, prvak, prvak je lahko nekdo v tenisu ali v nogometu ali v košarku, vendar eh, vseeno potrebujemo velike družbe za to, da se lahko enakovredno borimo na svetovni ravni. In zakaj potrebujemo velike družbe? Zato, ker nam to omogoča, da povečamo zmogljivosti za raziskave in razvoj, prav tako pa zato smo lahko prisotni na celotnem kontinentu in eh, tako lahko torej skrbimo za rast velikih družb, ki lahko konkurirajo ameriškim in kitajskim družbam. In a, eh, pri tem seveda bi moral sodelovati tudi z mojo kolegico, podpredsednico, gospodec Hagerjevo. Zapolnilno vprašanje, gospod Koral. Nisem razumel kakšne konkretne ukrepe boste uporabili za to, da bi premostili to, to vrzel v industrijskem razvoju? Torej, kaj bi lahko storili glede umetne inteligence? Tudi tu zaostajamo v primerjavi z ZDA in Kitajsko. In tudi, ko gre za industrijsko politiko, ko gre za zeleni svežen, ne vem, s katerimi uh, instrumenti boste podprli MSP, -e, ki bodo zaradi visokih stroškov, sredstvo eh, in tako naprej, so pogosto izrinjene. Torej, kaj boste storili za to, da bi to preprečili? Gospod Breton? Gospod poslanec, imamo sredstva, ki obstajajo za to, da lahko pomagamo pri tej tranziciji. Uporabili jih bomo. Komisija bo skušala ta sredstva uporabiti najbolje. Tu imam zlasti mislih kohezijski sklad. In vsaka regija in vsaka država bo morala izbrati svojo naložbeno strategijo, ki bo najbolj primerna nas, glede na situacijo. Govori se recimo o umetni inteligenciji ne strinja se z vami. Nismo izgubili vojne. Umetna inteligenca je vprašanje podatkov, izračunov in algoritmov. In to uh, je nekaj, kar je vse stalno v nastajanju. Čez pet let bomo imeli 160 milijard, milijard podatkov. To bo torej štrikrat več kot danes. In pomembno je, da. Uh, smo eh, lesnik teh podatkov in da jih obvladujemo s pomočjo algoritmov. Torej nismo izgubili vojne, ko gre za umetno inteligenco v primerjavi z američani in kitajci. In upam, da me boste spremljali v tem boju, kajti meni je to zelo pomembno za celoten kontinent. Najlepša hvala, gospod Karlo Kalenda, odbor ITRE v imenu SND dire in primo luogo che io invece. Sam sem zelo zadovoljen, da imamo kandidata za komisarja, ki ima izkušnje z biznisom, kajti ne boste se ukvarjali s podvodnim ribolovom, temveč z biznisom in dobro je, da damo sporočilo, da ni treba, da je nekdo vse življenje politik, zato je bi bil. Eh, dobil pomembno mesto v evropski politiki. To je bila napaka. Kaj pa me skrbi? Kaj storiti z velikim razhajanjem glede mne s kolegico uh, eh, Veshagrev glede nacionalnih prvakov? Vi ste rekli, ko vidim, da Evropska komisija ne ve, ali bi ustvarili nacionalne prvake, razmišljamo o Simensu Almstomu. Menim, da je to slabo sporočilo našim državljanom. Zanima me vaše stališče glede tega konkretnega primera, pa tudi glede tega vprašanja na splošno. Merci, uh... Hvala lepa, gospod poslanec, za vaše eh, vprašanje. Sam se osebno s tem strinjam. Presenetil vas bom še enkrat. Kajti morda se razhajava s komisarko Westhagerjevo, glede Alstoma Simesa, vendar menim, da komisija ni imela druge možnosti glede na pravila, ki obstajajo. Pač pravila so se izvajala in je bila takšna tudi odločitev. Vendar, gospa von der Leyen se je jasno izrekla glede tega in je izpostavila nove izzive. Govorila je o razmerju moči govorila je o vplivu digitalnih tehnologij in torej treba se spraševati glede prilagoditve naših politik na ta razvoj. Ne moremo upravljati kontinenta s politikami, ki so bile sprejete pred 25 leti. To ne gre. Zato moramo znova odpreti to gradbišče in tudi sam bom k temu prispeval torej pri eh, digitalni trg je nekaj posebno drugega danes kot pred 25 leti. Še pred 15 leti ni bilo platform. Mm. Torej, res je nekaj posebno drugega danes to in moramo najti prave rešitve. Odločeno se bom lotil tega dela, ki mi je bilo naloženo, vedno pa bom lojalen. Dovoljeno uh, vprašanje? Da, nisem presenečen, sem pa presenečen glede vaše prejšnje izjave. Torej, to je ustrezna sprememba in še nekaj bi dodal. Če potrebujem evropske prvake in menim, da so potrebni, kako bi obladovali tveganje koncentracije trganele za potrošnike, temveč tudi za dobavitelje. Dobavitelji se pogosto MSP tudi govori za strateške sektorje, kot recimo obrabni sektor. Vi ste o tem že govorili. Ka kakšno smerito bi morali tu ubrati? Podbreton. Sem za konkurenco, sem za svobodno konkurenco. To je vrednota, ki je temelj našega skupnega trga. Sem zagovornik konkurence, sem proti monopolom, proti rentam vem, kakšne, kakšno škodo to povzroča, vendar moramo se ponovno lotiti ločenih dosejev. In hvala, da ste to omenili, gospod Kajnda. Ne gre le za vpliv enega podjetja, temveč. Uh, kakšen je mm, ekosistem nekega podjetja. Torej, podjetje ni več en sam kolektiv. Eno podjetje je pravzaprav omrežje in dobro ste to povedali. In ve, vem, kaj imate v mislih, kajti imamo zelo velike industrijske skupine, ki so potegnile celotne vrednostne verige dobaviteljev. In tudi sam sem to že doživel. To ne, ne gre zgolj za eno geografsko ob, območje, temveč za celoten evropski kontinent. Najlepša hvala. Gospod Krasnodebski bo nadaljeval predsedovanje temu zaslišanju. Najlepša hvala še zadnjih šest poslancev, ki bodo zastavljali vprašanja. Najprej gospod Manders ILS iz odbora IMCO. Hvala lepa. Spoštovani kandidat za komisarja, okrepiti želimo notranji trg. Ampak to traja veliko časa. 80 odstotkov MSP-jev deluje samo v svoji matični državi, ker se bojijo različnih izvedbenih direktiv, ki obstajajo na tem področju. Želimo si polne harmonizacije, želimo si jasnih določb in želimo si, da se skrajšajo pravni postopki v primeru čezmenega spora. Vse to traja preveč časa. Naj podam en primer. Leta 2009 smo pripravili predlog spremembe, zato da bi imeli skupen polnilec za majhne mobilne naprave. Evropska komisija, Evropski parlament in svet smo soglasno sprejeli to določbo. Sedaj smo leta 2019, deset let kasneje, in prejšnji teden je komisija pripravila študijo, s katero so začeli raziskave o tem skupnem polnilcu. Vsi smo jezni in presenečeni, zakaj to traja deset let. Velika tehnološka podjetja so se zauzela za to, da ne bi bilo skupnih polnilcev in še vedno nastane 51 tisoč ton odpadkov vsako leto na ta račun. Mobilna naprava je dan danes eh, ključna za vsakdanjo komunikacijo in te naprave je potrebno redno polniti. Zato, ker nismo pripravili enotnega polnilca, ja, bom takoj zastavil vprašanje. Torej, zanima me, kaj bi vi storili, če bi bili eh, komisar za notranji trg v tem času. To je prvo vprašanje. In drugič, ali ste pripravljeni pripraviti interoperabilni standard za brezstično polnjenje in kaj menite glede harmonizirane zakonodaje? Hvala lepa, ne boste imeli več časa za dopolnilno vprašanje, ker ste sedaj porabili preveč časa. Izvolite, gospod Breton. Hvala, gospod poslanec. Hvala, gospod predsedujoči. To je zelo simbolična tema ljudje, kar moramo storiti, kaj ti to zadeva veliko naših državljanov. No, nekaj le je bilo storjeno in kaj bi storil, naj povem, da so tudi tisti, ki so bili pred mano, veliko storili. No, industrija je sprejela prostovoljni pristop, s čimer je vendar prišlo do zmanjšanja razdrobljenosti. Ni, do, to ni dovolj. Komisija leta 2018 eh, industrijo Eh, pozvala k podpisu prostovoljnega sporazuma in eh, sam menim, da to ni dovolj, glede na pričakovanje potrošnikov, to s tem se strinjam. In kaj bomo storili? Imajo presojo vplivo, ki se je uh, začela uh, in morda bi na podlagi tega potem celo sprejeli zakonodajni akt pač odvisno od presoje vpliva, tako da bomo videli, kaj se dogaja. In potem bomo tudi videli, kako bi to vplivalo na potrošnike, na okolje, na industrijo in na eh, potencial za inovacije. To je pomembno, kaj ti je enotni polnilec ali eh, to pomeni, da imamo eno vtičnico ali imamo več tehnologij v, v, v, v tem, uh, v tem polnilcu ali ne. Skratka, dobro ste pojasnili svoje vprašanje. Če bomo videli, da presoja vplivov ni podala, ne bomo dobili, do, ni, ni kutila, da so rezultati dobri, potem bomo predlagali zakonodajni akt v rednem zakonodajnem postopku. Torej, bomo videli, kakšni so rezultati in če ne bomo zadovoljni, bomo šli v tej smeri. Imate še eno minuto, gospod Breton. <laughs> Oh, uh, ne, vi ste porabili svoj čas, gospod Breton pa še ima eno minuto, če želi. Izvolite. Se upravičujem, ampak predsedujoči je sprejel takšno odločitev. Gospod Breton, izvolite eno minuto, če želite. Mislim, da sem odgovoril gospodu poslancu. Konečna. Hvala lepa, potem pa na vrsti gospa Konečna eh, iz skupine GUE iz odbora IMKO. Izvolite. Najlepša hvala, gospod eh, kandidat za komisarja. Torej, glede na to, da nimamo pravne podlage za Evropski obrambni sklad, kot eh, prihodni komisar bi morali to vedeti. Poleg tega pa so sredstva, ki so na voljo, bila že večkrat razdeljena v različne sklade in tako naprej, kakorkoli že. Deset odstotkov Evropskega obrambnega sklada naj bo namenjenih za disruptivne obrambne tehnologije, tako piše v zakonodaji podjetje, ki ste ga vodili prej, je vodilno na tem področju in na tem področju ne deluje na tisoče podjetij. Vaše podjetje je bilo glavni dobavitelj teh storitev za fran francosko vlado. Ne vem, ali resno mislite, da je dovolj, da zapustite sobo, da niste vključeni v sprejemanje finančnih odločitev in tako naprej. Ali je to res dovolj? ne bi bilo veliko bolje, da se odrečete generalnemu direktoratu za obrambo, namreč vedno boste imeli konflikt interesov pri tem? Hvala za vaše vprašanje, gospa Konečna. Mislim, da je pomembno, da še enkrat eh, povem, da to, kar sem že povedal, ko gre za vladanje, upravljanje in tudi nekdo je že pred vami to omenjal. Delal sem že veliko v podjetjih, ministrstvih eh, in znam biti neodvisen. Bil sem francoski minister, to ne pomeni, da bom preferiral Francijo. Torej, ne. Zagovarjam splošni interes kot komisar in ne morem zagovarjati recimo svoje države, ker sem francoski. Uh, Eh, komisar, ne pomeni, da bom preferiral Francijo. To, da sem uh, ustvaril uh, eh, futuroskop, da bom uh, spodbujal turizem. Uh, moje podjetje je veliko manj sodelovalo v obrambi, kot si predstavljate, zato vendar to ne bom spodbujal, uh, oziroma preferiral Atosa. Torej, m, v samem resorju obstaja določena doslednost. Imeli bomo nov, nov generalni direktor, direktorat. To bo ena mojih prvih nalog. Generalni direktorat za obrambo in vesolje. In ta je ključnega pomena za to, da bomo ustvarili ta četrti prostor, ki sem ga vodoma omenjal. In uh, o tem bomo morali veliko se pogovarjati skupaj s parlamentom. In morali bomo proučevati vse te velike, ki so vedeli za kibernetsko varnost. Vse to je povezano. Uh, ta uh, resor je zelo medsebojno povezan in zato je tudi tako zasnovan upam, da mi boste potrdili, zato da bom lahko to tudi izvajal. Kaj ti ne smemo izgubiti več niti ene minute? Še dopolnilno vprašanje, izvolite. Najlepša hvala. Izvajali boste torej evropski obrambni program, kljub temu, da sama še vedno menim, da je to v nasprotju z pogodbami, ki so ustanovile Evropsko unijo. Če že boste izvajali ta program, pa imam vsebinsko specifično vprašanje. Zanima me, kakšne nadzorne mehanizme boste zagotovili, torej mehanizme, ki jih bo lahko uporabil Evropski parlament tukaj. Čisto specifično me zanima, kakšna orodja bo imel Evropski parlament pri nadzoru Evropskega obrambnega sklada. Izvolite. Hvala. Najprej imamo torej, zagotovilo, ki je ključni element tega sklada, In sicer, da bodo projekti predstavljeni in predmet izprave parlamenta. Tako je ta sklad zastavljen in to bom seveda storil. In storil bom še če te, kar je predvidenega. Torej, zdi se jim pomembno poštevanje uh, eh, pravil in uh, omenjate zakonitost eh, tega sklada. In tu gre za člen 41, ki. Evropski uniji prepoveduje financiranje operacij, vendar pravna podlaga na podlagi je uh, potrjena zakonitost tega sklada, je uh, člen 173 in 174, ki zadevate raziskave. In to je zelo pomembno, to sem proučil in sam popolnoma podpiram ta sklad. Is... Najlepša hvala. Sedaj pa je na vrsti gospod Benifej, odbor IMKO skupina SD. Izvolite. Grazie. Hvala. Gospod predsedujoči, gospod kandidat, danes ima le eden od petih evropskih članov pametno napravo. In, uh, pametne naprave imajo vedno več podatkov. Pravite, da umetna inteligenca temelji na podatkih in da boste spodbujali skupne evropske prostore za podatke. Kako boste zagotovili, da bo vsak akt o umetni inteligenci, s katerim bomo spodbujali eh, našo konkurenčnost, ne bo izkrivljal zasebnost in varovanje osebnih podatkov? Kakšen bi bil pravi evropski pristop? V prihodnji strategiji brede umetne inteligence me zanima, kakšne bodo kako se bodo upoštevala evropska pravila glede varovanja potrošnikov in njihove varnosti. Umetna inteligenca ne sme biti uporabljena tako, da diskriminira uh, skupine glede na uh, njihovo zdravstveno stanje, etnično poreklo ali kaj podobnega, kajti obstaja to tveganje in to tveganje je zelo konkretno. Gospod Breton? D'abord, je... Ne spomnim, da imamo direktivo o e-trgovanju leta 2000. Torej, to je temelj. In uh, ta temelj se ne bo spremenil. To, lahko, to vam lahko zagotovim. In to je temelj za naš pristop glede obravnave podatkov. Ne spomnim na določene pomembne elemente, ki, ne, ki jih ne smemo pozabiti. Ne smemo imeti splošnega nadzora, ne smemo omenjati oziroma imeti načela države izvora in nujno potrebujemo odgovornost velikih platform za to, da nadziramo vse tiste, ki bodo delovali v tem okolju s podatki in da zagotovimo, da bodo upoštevali temeljne elemente. Torej, da ne bo prišlo do tega, kar zadeva, da ne bo prišlo do diskriminacije, terorizma, da ne bo prišlo do uh, sovražnega govora in tako naprej. Torej, moramo imeti jasna pravila, vendar tudi sama svoboda je nekaj, kar je ključnega pomena za podatke. To je temeljna svoboščina in to bomo ohranili. Lahko vam potrdim, da je to logika, katero se držim. No, potem se razlikujemo od drugih kontinentov. Smo precej izverni, smo specifični in kaj smo uspeli z splošno redbo o varovanju podatkov, smo dosegli tudi veliko spoštovanja v svetu in upam, da bo naš pristop glede etičnih pravil tudi to moramo obravnavati v prihodnjih 100 dnevih glede umetne inteligence. Bo nekaj, kar bo zgled za nas, za naše državljane, pa tudi morda za preostanek sveta. Um, yes, to, uh, to... Da navezal bi se na povezano eh, temo. Sodelovalna ekonomija se tudi ukvarja s tem in dejali ste, da sodelovalna ekonomija ustvarja zanimive podjetniške priložnosti, vendar pa hkrati obstaja tveganje, da eh, prihaja do izkljuvanja standardov za zaposlovanje. Rekli ste, da boste uh, tesno sodelovali z, z, z, z kandidatom za komisarja za delo in za uh, socialne zadeve. Ali ste lahko nekoliko natančnejši, s katerimi ukrepi boste izboljšali sodelovanje z drugimi komisarji, zato da bi izboljšali uh, pogoje delavcev, ki delajo preko platform, tako da bodo tudi oni uživali ustrezno zaščito. To je temeljno vprašanje in to je tudi del sprememb, ki jih omenjamo že od začetka tega zaslišanja in to je tudi v srčiki strategije resorja ki mi ga boste zaupali, če me boste podredili. No, deset odstotkov evropejcev je že delalo preko platform. In eh, vidimo, da so te platforme pravzaprav eh, nekakšen umestnik, nekakšen posrednik in prišlo je do izjemne dinamike. Eh, no, ne mislim seveda delati reklame za nekoga, da vemo, koga imamo v mislih. Vendar prišlo je do eh, izjemne prekarnosti, recimo, recimo Bobo Bob. Nekateri pravijo, da je to čudovito, ta nova generacija, ki so vsi samostojni podjetniki. No, vse to je res, da so mladi eh, podjetniki, vendar. To, da je podjetnik, ne pomeni, da mu lahko kar ukinemo socialne pravice. In uh, moramo, torej se, eh, moramo torej tem platformam tudi naložiti obveznosti in to bomo uh, storili, imeli bomo razpravo. Če pa ne bomo z razpravo nič dosegli, potem bomo šli dlje. Najlepša hvala. Sedaj je na vrsti gospa Van Sparentak, odbor IMKO, skupina zelenih. Izvolite. Najlepša hvala. Notranji trg prinaša veliko koristi državljanom in gospodarstvu, ampak v zadnjem času je vse več napetosti med poglabljanjem notranjega trga in javnimi interesi. V zdravstvenem sektorju je javno naročanje postalo oteženo in zato prihaja do slabših pogojev za ljudi. ljudi v eh, zdravstvenih instanovah in ustanovah za duševno zdravje imajo sedaj vedno nove eh, skrbnike in oskrbnike zaradi tega, ker se izbira najcenejšega ponudnika. Zanima me, kako lahko javni organi zagotovijo kakovostne javne storitve, ne pa vedno slabšo kakovost. Danska je oznanila, da ne bodo dovolili uvažanja dizelskih avtomobilov od leta 2030 naprej, potem pa je bivša komisarka Bjankovska povedala, da bi bilo to v nasprotju z zakonodajo Evropske unije tudi za homologacijo. Države in mesta morajo imeti pravico, da onemogočijo umazane avtomobile, da se jim vozijo po mestih. Zanima me, kaj menite vi glede tega. Hvala za vaše vprašanje. Gospa poslanka. Prvo vprašanje eh, je pravzaprav zadeva bolj delo, upamo, moje bodoče kolegice, kajti tu gre res za zdravje in to je bolj pristojnost eh, komisarke, pristojne za zdravje. No, sam imam dosti ši, dost širok resor in ne bi ga širil na zdravje, vendar so, se prihaja določenih uh, eh, prekrivanj. No, to vprašanje, ki ste ga stali, je pomembno. In eh, gospa Kirkedes eh, bo to morda obravnavala na ta način, kot ste ga predlagali in bom potem seveda pri tem pomagal, vendar je ona pa po tista, ki ima na, na to odgovoriti. Potem drugo vprašanje. No, to je nekoliko povezano z Dieselgateom in Dieselgate je seveda pomemben škandal. ki je pravzaprav uh, tudi posledica dobrega dela preiskovalne komisije Evropskega parlamenta in videli smo, kaj se je zgodilo. In sedaj vodzina ta škandal je veliko držav začelo vzpostavljati nove, nova pravila. No. Seveda to se povezano tudi z državami z ničelnimi emisijami, menim, da je to dobro. Ne bom rekel, da je to vse, moramo iti v tej smeri. Vstaja tudi lokalne spodbude, recimo financiranja, sve treba najti ravnovesje, da ne bo prišlo do destabilizacije vzajnega trga, vendar po, po tem ozaveščanju, ko vidimo, da nekatere države dejansko pospešujejo, to, da bi dosegli eh, kontinent z ničelnimi emisijami do leta 2050 je dobro in moram pa seveda videti, da je to vse v skladu s pravili eh, notranjega trga, vendar sem temu nasplošno naklonjen. Še dopolnilno vprašanje, izvolite. Hvala lepa, hvala za odgovore. Nekaj stvari se mi še vedno ne zdi v celoti jasnih. Namreč Govorimo o javnem zdravju naših državljanov, o kakovosti zraka, o onesnaženosti zraka, ki ga vsi dihamo. Ta je zelo slabe kakovosti zaradi motorjev z notranjim izgovorevanjem. Ali menite, da bi poglabljanje notranjega trga moralo biti pomembnejše od eh, direktive za kakovost zraka in naših zavez za boj z opr podnebne spremembe? Še enkrat, eh, naša naša skupna ambicija s kandidatko za predsednico je, da bi dosegli eh, ničelne emisije in zato moramo iti v tej smeri. Zrak, ki ga dihamo, je seveda tak, da bo uživa posledice naših ukrepov in želel bi si čim prejšnjega napredovanja. In prej sem menil Dieselgate in moramo seveda spodbuditi ta proces, kajti eh, zdi se, da nekateri ne želijo napredovati, vendar recimo, ko vidim, kako Kitajska uporablja dejavno skladnosti, potem eh, eh, se zavedam, da da je Kitajska že dosegla recimo eh, kriterij 60, torej tudi mi moramo pohiteti te industrijske spremembe, ki gredo v te smeri, ki jo navajate. Potrebujemo vizijo. Podpredsednik Timmermans bo tu vodil igro, tudi glede vsega tega, kar ste prej navajali. Hvala lepa. Sedaj je na vrsti gospa Iskra Mihajlova. Odbor ITRE, skupina RINJU, izvolite. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani kandidat eh, za komisarja. Pri vašem portfelju bo veliko povdarka na evropsko industrijsko politiko, konkurenčnost in razvoj te politike s pomočjo avtomatizacije, digitalizacije in tako naprej. Trajnostna in konkurenčna evropska industrija prinaša seboj veliko koristi za družbo, pa tudi za naše gospodarstvo. Nekateri sektori gospodarstva, kot je naprimer gradbeni sektor, pa imajo zelo nizko stopnjo digitalizacije. Zato me zanima naslednje. Kako boste zagotovili to, da bo digitalizacija postala večja prioriteta v gradbenem sektorju? In nasplošno, kako boste uspodbudili digitalne centre in eh, avtomatizacijo ter izboljšanje digitalnih veščin? Merci, euh, Hvala, gospa poslanka. Kot sem dejal, vsi sektorje skupnega trga so prežeti z digitalizacijo. Kajti pogosto se zdi, da o tem ne govorimo dovolj, vendar mm, ključni sektor gradbeništva predstavlja 9 odstotkov BDP-ja. To pomeni 3 mm, tisoč eh, podjetij in 9 mm, milijonov delovnih mest in digitalizacija je tu seveda zelo pomembna in zelo vpliva na to. Recimo, ko gre za proizvodnjo stvari z tiskalniki 3D, torej potem mora bit, morate biti hkrati zidar in računalnikar. Potem vse, kar je povezano z uporabo tehnologij. Eh, potem recimo uporaba podatkov. Recimo eh, eh, tehnologija omogoča pregled, pregled tal in tako naprej. Pač tehnologija je posod navzoča v gradbeništvu. Torej, digitalizacija vpliva na vse. Zato potrebujemo čim boljše usposabljanje za to, da bomo usposobili te tri milijone podjetij in uh, gradbena podjetja mora imeti možnost, da na lokalni ravni uh, pride do verov, do uh, možnosti umetne inteligence, do programov povezanih s temi inovacijami. In uh, torej tudi uh, gradbeni sektor torej mora biti vključen v eh, evropski digitalni trg. Hvala lepa. Še dopolnilno vprašanje, izvolite. Najlepša hvala. Hvala za ta konkretni in skrbni odgovor. Eno dopolnilno vprašanje imam. Vaš portfelj vključuje tudi digitalizacijo Evrope. In eh, mislim, da bi kriteriji za majhna in srednje velika podjetja morali biti ločeni. To mora biti povezano, evropska industrija in razvoj MSP-jev. Zanima me, ali lahko poveste več o tem, kakšna je vaša vizija ter kakšna bo evropska strategija za MSP-je. Hvala. No. Ça tient en cinq points. Torej, eh, v petih točkah, eh, o tem smo že govorili, vendar bom ponovil, pomembne so zakonodajne in upravne uvere. Drugič, moramo izboljšati izvajanje direktive glede zaostankov pri plačilih. 30 odstotkov eh, MSP gre v stečaj zaradi tega moramo spodbujati, tretjič, MSP-jo. In tu imamo orodje, ki jih moramo povečati. Četrtič, moramo, moramo skupni trg prilagoditi MSP-jem. In petič, moramo razviti mm, zmogljivosti na področju digitalnih znanj. Pa tudi na področju trajnosti, kajti ko govorimo o gradbeništvu, moramo recimo poštevati znanja glede izolacije, glede pristopa ničelnih emisij in tako naprej. O tem sem že govoril z Nikolasom Šmitom, tu bova skupaj sodelovala. Torej, od poslanec za MSP, ki ga seveda še nisem imenoval, vendar menim, da je to zelo pomembna zelo pomemben uh, vezni člen med tistimi, ki so na terenu in vsemi nami. Pa še zadnje vprašanje. Gospod Eler, ILS, e izvolite. Spoštovani kandidat za komisarja, kratko vprašanje imam za vas. Kako se lahko lotimo novega izziva, do katerega prihaja, ko velika državna gospodarstva, kot je to na kitajskem, eh, vlagajo v državna podjetja, ki potem razvijajo ključne tehnologije. Že bi si lepo napisal. Bom odgovoril malce bolj podrobno, kot eh, je bilo vaše vprašanje. To je zelo obširno vprašanje. Najprej, spomnil sem že na to, gre za vprašanje suverenosti eh, glede vodstva na področju tehnologij. Ne moremo dopustiti, da se počne kar, karkoli. Gospod Eler, eh, videli ste, da eh, je prišlo v Nemčiji do stvari, ki bi jih morda lahko preprečili, če bi bili malce bolj pozorni. Ne smemo biti naivni. Prej sem že povedal, vse skupaj si moramo pogledati tudi z vidika tega, kar se dogaja z, zunaj, znotraj, kakšne so politike, kako se lahko zaščitimo. In ne gre samo za trg. Naprimer, imamo direktivo o, o storitvah in tako dalje. Ampak treba je uporabljati in morda. O, bolj trdno eh, tudi vsa orodja glede filtriranja eh, investicij. To delajo tudi na drugih celinah, zlasti na področju intelektualne lastnine, naprimer. Tu eh, je zopet cilj tehnološka suverenost. Te zaenkrat še nismo dosegli. Na to moramo razviti tudi resorsko politiko, projekte skupnega evropskega interesa, ki nam bodo omogočili, da bomo lahko bolj eh, masivno eh, posegli, da bomo lahko razvili cele dele sektorja, da bomo rekonstruirali eh, določene sektorje. medtem ko druge celine pa niso imele takšnih omejitev kot mi eh, glede eh, podjetij, ki investirajo na našem območju. Še dopolnilno vprašanje. Ja, najlepša hvala. Mi smo zelo dobro prisluhnili, ko ste rekli, da boste spoštovali kodeks ravnanja Evropske komisije. To pomeni, da ne boste več lobirali, ko postanete komisar, da ne boste več predstavljali industrije in podjetij, in da ne boste več ravnali v interesih francoske, fran, Francije. V ELS nimamo drugega vprašanja, ker vam zaupamo. In zdaj, komisar Najlepša hvala, sedaj dobi besedo kandidat za komisarja. Pet minut imate na voljo za kratko končno izjavo. Ja. Dobro, gospe in gospodje, poslanke in poslanci, najprej se vam zahvaljujem za to izmenjavo. Ko sem se pripravljal na vaše vprašanja, eh, Si bil malce originalen, saj uh, uh, to so mi povedali sodelavci, ki so me spremljali pri tem. Zelo hitro sem se moral pripraviti, samo deset eh, dni sem imel uh, časa. Uh, nisem uh, uh, preživel uh, veliko časa z. Uh, komisijo, kot je bilo predvideno, deset minut samo z generalnim direktorjem Digi in tako dalje, ampak v svoj uh, čas sem preživel z vami, z 50 poslanci in poslankami, Eh, in to me je najbolje pripravilo, zato ker vi ste tisti, ki eh, najbolje poznate politiko, ki jo bom eh, moral izvajati. To je bila izredno bogata človeška izkušnja, tega ne bom pozabil. In če mi boste dali zaupanje, potem bo to tudi osnova za naše nadaljne odnose. Uh, Notranji eh, trg eh, je eh, izjemno pomemben, sooča pa se s tremi izzivi. In vse čas bom to ponavljal, te tri izzive, s katerimi se sooča Evropa, okoljski, socialni in digitalni. In eh, spričo teh izzivov bom uložil vso svojo energijo, če boste to želeli, da bom uh, uh, zavaroval notranji trg, da ga bom spremljal, da ga bom uh, uh, preobrazil, zato da bo naša celina res obrala pot 21. stoletja. Poglejmo si, eh, kakšna je situacija, eh, namesto da si želimo, da bi bili drugačna. Eh, če bomo močni na področju tehnologije, potem bomo lahko tudi obranili naše vrednote. V mnogih sektorjih nismo še sprostili vseh potencijalov, ki jih imamo. In eh, to je velika dud eh, in to je dobra novica, kajti mi, evropejci, imamo na voljo eh, izjemno veliko neizkoriščenih sredstev. To smo celo uvirali z zastaranimi pristopi. Prepričan sem, da naša Evropa lahko postane ekosistem 21. stoletja to lahko postane skupnost, ki služi vsem državljanom, vsem gospodarstvom, vsem podjetjem. Če mi boste zaupali, potem bom vso svojo energijo v prihodnih petih letih v to vložil. Če mi boste zaupali, eh, bom delal tako, kot vedno sem, eh, z konstruktivnim, odprtim dialogom z vami vsemi eh, in upravljanje je za me ključno. Vem, kdo ste, vi predstavljate vaše voljivce, vem tudi, kdo sem in vsak bo pač delal svoje. Uh, morda ste uh, občutili, uh, da sem neodvisen, uh, imam izkušnje na področju tehnologije, na področju upravljanja, uh, podjetništva in vse to bom, z vsem tem bom služil Evropi. Evropa Ne sme pozabiti, da je najprej skupnost in šele potem trg in skupnost, ki temeli na solidarnosti, na konvergenčnosti, na spoštovanju raznolikosti in enotnosti. Na, na ta način lahko, se lahko uveljavi v, v svetu. Uh, sem proti kakršnemu koli fatalizmu, kakršnemu koli. Uh, eh, uh, eh, kakršnikoli izolacijo od drugih, ampak nisem naivih. Uh, samo napredek uh, bo. Uh omogočil napredek, samo uspeh bo omogočil uspeh. In zato moramo delati skupaj, skupaj z vami, poslankami in poslanci. Vi predstavljate 511 eh, milijonov evropskih državljanov. Eh, delate za naše vrednote, za rast, za eh, svobodo, za zaposlovanje, za pravičnost. Zahvaljujem se vam. Um, Spoštovani kolegi, najlepša hvala, hvala za vsa vprašanja. Najlepša hvala kandidatu za komisarja za odgovore in tudi za zaključno izjavo. Besedo bi dal še, eh, sopredsedujoči, gospe Desater za zaključni komentar. Hvala lepa članom vseh obeh eh, odborov, hvala tudi eh, kandidatu za komisarja, zahvaljujem se vsem, ki ste pomagali pri organizaciji tega eh, zaslišanja, sekretarjatu in pa tudi tolmačem. In, uh, sedaj se bomo uh, sestali in odločili o tem zaslišanju in uh, sporočili bomo rezultat. Sedaj pa dajem zadnjo besedo gospodu Krasnodebskeju, da zaključi. Hvala lepa. E, vsem razprava je bila zelo zanimiva. Želel sem samo povedati, da e, se bo ob petih v isti uh, dvorani odvijala seja, skupna seja koordinatorjev. Hvala.